Dear colleagues, the first part... Kolegice in kolegi, prva točka na popolnanskem delu zasedanja odbora Libe zadeva izjavo Europola o 10 tisoč pogrešenih otrocih. Kakor veste, so o tem poročali časopisi, zato je dobro, da bi o tem razpravljali danes o tem odboru. Povabili smo goste, z nami imamo predstavnike Europola, gospoda Neumana, on je vodja operativnega dela, z nami je tudi predstavnica Agencije za temeljne pravice, gospa Dimi Trupulu in predstavnik nevladne organizacije Missing Children Europe, to je gospa Morales. Najprej dobijo besedo trije gostje lepo prosim, da se držijo časovnega razporeda 8 do 10 minut. Potem pa bomo imeli razpravo. Upam, da bo dovolj časa za poglobljeno razpravo. Najprej dobi besedo torej predstavnik Evropola, gospod Neumann. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospe in gospodje. v zadnjih mesecih se je dvakrat zgodilo, ko sem si želel, da bi bila naša organizacija v zmoti, ko smo podajali ocene. Prvič je bilo januarja, ko je gospod Wainwright rekel, da bo do naslednjega terorističnega napada pragotovo prišlo in čez dva meseca smo bili priča napadom v Bruslju. Naslednji primer je bil, ko je Europol januarja letos javnost opozoril na problem pogrešenih otrok. Tri mesece kasneje je nemška vlada potrdila, da dejansko ni znano, kje je 5000 otrok migrantov. Več kot 400 jih je mlajših od 14 let. Ne ve se, kje ti otroci so pojav pogrešenih otrok ima več plati in tudi predstavlja več izzivov. Prvič gre za vprašanje registracije. Zelo veliko migrantov prihaja v Evropsko unijo in do neke mere je to preobremenilo administracije držav članic in to je prav gotovo pokazatelj tega. Šele zdaj postaja jasno, kako obsežen je ta problem in šele zdaj je prva država članica potrdila, da ni znano, kje je skoraj 5000 mladoletnih otrok, ki so jih registrirali v letu 2015. V prihodnih mesecih in tednih bodo tudi druge države članice po mojem mnenju, poročale o velikem številu pogrešanih mladoletnikov brez spremstva. Drugič gre tudi za vprašanje, kaj to pomeni, kaj pomenijo ti podatki. Prvič, po ocenah UNHCR-ja, 27 odstotkov migrantov, ki pridajo v Evropsko unijo, to je bilo leta 2015, predstavljajo mladoletniki. To je torej zelo velik odstotek. Drugič, vemo tudi, da so na poti migranti izpostavljeni organiziranim kriminalnim skupinam. Več kot 90 odstotkov jih uporablja storitve teh kriminalnih združb, zato da pridajo do Evropske unije in v veliki večini primerov te storitve pač opravljajo kriminalne družbe. Informacije imamo, da številne skupine, ki ponujajo to vrstne storitve prevoza, sodelujejo tudi pri trgovini z ljudmi. Pojavlja se tveganje, da bo določen delež teh mladoletnikov izpostavljen in da bodo postali žrtve trgovine z ljudmi. Večina primerov trgovine z ljudmi, s katerimi se ukvarjamo mi, se navezuje tudi na spolno izkoriščanje, ampak o tem so že poročale države članice. Mladoletne žrtve trgovine z ljudmi se identificirajo pogosto v zvezi z spolnim zlorabljanjem, prisilnim beračenjem in goljufijami v zvezi z socialnimi prejemki. Nekaj moramo vseeno tukaj povedati. Po naših podatkih je velika večina žrtev državljanov Evropske unije. In to iz preprostega razloga, zato ker te skupine otroke obravnavajo kot blago. In lažje je premikati državljana EU po ozemlju Evropske unije. Vseeno pa obstajajo pomisleki, da bi mladoletni imigranti lahko postali tarča zlorabe, zato ker so pač mladoletni, ker so bolj ranljivi in ker nimajo denarja. V odboru lahko povem, da moramo žal še enkrat ponoviti svoje pomisleke v zvezi s tem in potrdim lahko, da so mladoletniki lahko žrtev kriminala. Organi pregona menijo, da lahko sklenemo, da so v večini primeri, primerov ti mladoletniki postali žrtve trgovce z ljudmi. Seveda je jasno, da je vsak zlorabljen otrok en primer preveč, zato je treba ta problem obravnavati z več vidikov. Odziv organov pregona na ravni EU ob podpori Evropola je samo ena plat medalje. Najbolj očitni ukrepi so ukrepi, o katerih ste morda že govorili, ampak eh, zagotoviti je treba ustrezno registracijo migrantov v državah članicah prvega prihoda in tako bi izboljšali podatke o mladoletnih migrantih v evropskih sistemih, ki so temu namenjeni, bi potem imeli dovolj podatkov. To je naprimer šengenski informacijski sistem, zato da bi lahko registrirali mladoletnike, ki so mlajši od 14 let v Eurodaku. Zagotoviti je treba komunikacijo med sistemi, zato da ugotovimo, ali je mladoletnik, ki je registriran v enem sistemu, registriran tudi v drugem, zato da bi lahko vedeli, kje ta oseba je. O vsem tem se že razpravlja v zakonodajnih organih, zato sem pripričan, da vam ne bom s tem povedal nič novega. za nas je ta možnost izkoriščanja šengenskega informacijskega sistema in navzkrižnega preverjanja podatkov o lokaciji posameznikov potencialno ključnega pomena. Lahko bi dejansko prišli do dragocenih sledi. Kar zadeva javnost, bi morali razmisliti tudi o tem, da bi oblikovali mehanizem, ki bo omogočal, da javnost opozorimo na to vprašanje. seznamom najbolj iskanih ljudi v Evropi, smo dejansko bili zelo uspešni. Samo nekaj tednov potem, ko smo to predstavili javnosti, smo že imeli deset primerov, ko so ljudi identificirali in so jih tudi potem prijeli. To je orodje, ki ga javnost sprejema in to dejansko lahko unese več jasnosti. Ob O zaveščanju javnosti je treba razmisliti seveda na odziv organov pregona. Mislim, da imamo na voljo dober mehanizem, ki podpira države članice, Europol podpira države članice pri operacijah v zvezi z trgovanjem z ljudmi, prav tako pa imamo namensko zbirko podatkov, ki shranjuje podatke iz držav članic, te podatke analiziramo in potem pomagamo pri preiskavah. Prav tako sodelujemo z nevladnimi organizacijami in mednarodnimi organizacijami za to, da pripravljamo priporočila. Če sklenem torej, pomisleki v zvezi z velikim številom pogrešenih mladoletnih migrantov obstajajo in ostajajo. Z vidika organov pregona lahko povem, da še nimamo dovolj podatkov, da bi prišli do jasnih sklepov. Mladoletni Begunci so žrtve organiziranega kriminala in ti ljudje se ukvarjajo tudi s trgovino z ljudmi in tudi z spolnim izkoriščanjem. Zato je to še posebej zaskrbljujoče. Potrebujemo usklajen odziv, zato da bo Europol lahko podpiral tekoče preiskave proti tem zločincem. Hvala. Hvala, gospod Neumann, hvala za podatke, ki ste nam jih posredovali. Zdaj pa dobi besedo predstavnica Agencije za temeljne pravice, gospod Dimitropolo. Najlepša hvala, spoštovana predsedujoča, gospe in gospodje. Mladoletniki brez spremstva, ki so pogrešeni, niso na pojav. FRA že od leta 2009 dela na tem. Pripravili smo poročilo na to temo. Povedali smo, da so ti otroci izpostavljeni tveganju za zlorabo. V mesečnih poročila, poročilih o beguncih opozarjamo na to, prav tako pa pri preiskavah biometričnih podatkov raziskujemo možnost, da bi vsi z dve sledili tem otrokom. Razmišljamo pa tudi o spremembah, ki bi jih bilo treba uvesti, zato da bi imele ustrezne oblasti dostop do teh podatkov, koliko otrok je pogrešenih in odkot so. Natančne številke ne poznamo, gospod Najman je že povedal, kaj meni sam. Zakaj ne vemo? Vedeti moramo, kdo bi moral poročati o izginotju komu in kaj se res dogaja. Otroci bi morali biti registrirani pri nacionalnih oblasteh in nekdo bi moral biti odgovoren za to, da poroča oblastem, kajti otroci so pogosto pogrešeni in potem pač poročajo o tem družine. Neznano število je otrok brez spremstva, ki niso registrirani in potem so morda pogrešani, ampak natančnih podatkov ni. Obstaja tudi možnost dvojnih registracij. Veliko je podatkov, ki jih poznamo, ampak to so številke, ki so lahko zavajujoče. To pomeni, da je mogoče, da se otroka navede večkrat kot pogrešenega in enak otrok je lahko zapisan kot pogrešen v več državah članicah. Če otrok pride na lesbos, je lahko potem tam pogrešen, potem pa je lahko še enkrat poročen kot pogrešen v Atenah in potem še enkrat na švedskem ali v Nemčiji. Še ena številka, ki je neznana, je, koliko otrok je najdenih in kje. Nekateri otroci, ki so pogrešeni v Italiji, naprimer, ali kjerkoli že, potem končajo v neki drugi državi članici, naprimer v Avstriji. Avstrijske oblasti pa ne vedo, ali je otrok pogrešen in grške oblasti ne vedo, da so otroka našli v Avstriji. Da se začne postopek, mora varoh otroka ali ustrezni organ unesti poročilo policiji oziroma drugemu ustreznemu organu. Zamude pri poročanju pa pomenijo, da so otroci neizsledljivi. Pri otrocih pogosto ni varuha in pogosto varohi ne upravljajo svojih nalog in to obremenjuje celoten proces, kajti vse skupaj je predolgo ali preveč zapleteno. V skladu z 32. členom SIS-2 je mogoče pogrešene osebe vključiti v ta sistem. Večina držav članic bo pogrešene osebe vključila v to, ampak nekatere bodo to storile le, če menijo, da je otrok morda v tujini leta 2015 je bilo okrog 60 tisoč opozoril za pogrešane otroke. Vendar ne vemo, koliko je otrok brez spremstva. Tega ni mogoče vedeti. V primeru mladoletnikov brez spremstva pogosto ne pride do spremljanja, zato ker pač ni na voljo ustreznih podatkov. Ni fotografije, ni osebnih podatkov, prstnih otisov in tako naprej. Kako bi lahko to izboljšali? zagotoviti moramo, da bodo vsi primeri poročani ustreznim organom in uneseni v SIS-2. Takoj je treba pripisati varuha, ki bo imel tudi jasno obvezo poročanja. V SIS-2 bi lahko unesli tudi posebno kategorijo, vključno z možnostjo iskanja med prstnimi odtisi, Seveda pa je treba zagotoviti varstvo podatkov. Da bi zaščitili otroke, je treba vključiti ustrezen sistem, tako da bodo otroci zaščiteni. Ne smemo pa ustvariti začaranega otrok, kroga, kjer so otroci najdeni in potem spet izgubljeni. Če jih najdemo, moramo razumeti, zakaj so bili pogrešeni in kaj lahko storimo, da to preprečimo. Zakaj so otroci pogrešeni? študij v zvezi s tem ni, vsak primer se obravnava individualno, ampak vemo, da veliko otrok brez spremstva zapusti centre za sprem, zato da se srečajo z znanci ali starši. Tudi upravno breme in pomankanje zaupanja in pomakljivi podatki prispevajo k temu, da otroci potujejo sami in jih potem kriminalci zajamejo. Tudi pogoji v sprejemnih centrih so odvračilni dejavnik. Otroci ne želijo ostati za ograjo brez ustrezne oskrbe in so potem pogosto žrtev nasilja. To bi morali preučiti. Prav tako otroci menijo, da morda ne bodo dobili azila in zaradi tega so bolj ranljivi za izkoriščanje. Ljudje in otroci se poskušajo pač preživeti tako, kot se znajo. Kako, kaj lahko storimo, da preprečimo izginotje? Vsi bi morali sodelovati za to, da bi storili nekaj za te otroke. Vsi morajo delati v najboljšem interesu otrok in to pomeni, da bi morali zagotoviti varno okolje za otroka brez spremstva. Pomisliti moramo na njihovo potrebo in jih zaščititi. Seveda bi morali storiti še več za to, da se borimo proti trgovcem z ljudmi. Otroci ne želijo biti pogrešani, in verjetno ne bodo zapustili mesta, kjer se za njih skrbi. Zato moramo razmisliti o štirih ukrepih, ki lahko prispevajo k temu, da bi zmanjšali število pogrešenih mladoletnikov brez spremstva. Zagotoviti je treba ustrezno namestitev. Obstajajo poročila, ki kažejo, da je delež otrok nižji, če so otroci ustrezno nameščeni. Storitve, ki so na voljo otrokom brez spremstva, morajo biti na ustrezni ravni in ščititi jih ne bi smele samo sile ali organi, ki skrbijo za begunce, ampak tudi organi, ki skrbijo za otroke. Otroke je treba namestiti na varna mesta. Otroci so pogosto ločeni od svojih ugrabiteljev in to je za nas priložnost. Ampak organi morajo storiti vse, kar lahko, zato da te otroke najdejo. Ustrezna namestitev pa ne pomeni, da so otroci zaprti. Pri takšnih praksah to samo pomeni, da bodo otroci zapustili hm, takšne centre, če se počutijo ujeti. Drugič, zagotoviti bi morali ustrezno usposabljanje varuhov za to, da bi pomagali varuhom. Usposobljeni varuhi bi morali pomagati hitro identificirati otroke, In prav tako bi morali zagotoviti zaupanje z otroki. Otroke je treba obvestiti v skladu z njihovo starostjo. Vendar povedati jim moramo resnico, sodelovati moramo z njimi in pogovarjati se moramo. Zagotoviti moramo, da bodo lahko združeni z družinami, prav tako pa je treba zagotoviti iskanje trajnih rešitev, ki bodo zmanjšale občutek nemoči teh otrok. Hvala. Thank you very much, Mrs. Dimitropoulou. Uh, and uh, now Mrs. Morales from Hvala lepa, gospa Morales. Members of the European Parliament. As mentioned by Hvala lepa. Kakor so povedali prejšnji govorniki, je problem mladoletnikov brez spremstva velik problem. Poročila kažejo, da je problem zdaj zelo velik. Missing Children Europe je oktober 2014 sprožil velik projekt. Posvečamo se medagencijskemu sodelovanju, zato da bi pomagali tem otrokom. Izvedli smo raziskavo med profesionalci iz vrst organov pregona in tudi drugimi organi, ki se ukvarjajo z otroki. Nekateri se ukvarjajo z tranzitnimi državami ali državami izvora, ampak ugotovitve so zelo skladne. Prvi izjiv je, da strokovnjaki niso ustrezno usposobljeni. Nihče od predstavnikov organov pregona ni bil deležen usposabljanja v zvezi z pogrešanimi otroci. Le malo odstotkov je bilo usposobljenih za različne vidike skrbi za te otroke. Negovalci in organi pregona pogosto sklepajo, da ko so otroci pogrešani, to storijo po lastni volji. Prav tako ni sistematičnih in konsistentnih postopkov za to, da bi to preprečili. Če postopki obstajajo, veljajo samo lokalno in tisti, ki bi jih morali izvajati, teh postopkov ne poznajo. Prav tako ni sistematične ocene tveganja za otroke. Pomankanje konsistentnih postopkov je povezano tudi z težavami pri poročanju. Postopki za poročanje niso znani in trajajo predolgo. Veliko izginoti se ne poroča ali se o njih poroča prepozno tudi ko se poroča, potem primer ne steče tako, kot je treba. Naprimer, imamo mrežo vročih linij, ampak ta možnost se ne izkorišča. Tudi negovalci in varuhi pravijo, da težko dobijo podatke o rezultatih preiskav. Večina negovalcev in varuhov je dejala, da bi marsikaterega otroka lahko našli in če so ga našli, o tem ne slišijo nič. Prav tako je jasno, da obstajajo različni pristopi med agencijami. Agencije ne prevzemajo lasništva in to preprečuje ustrezen odziv. Prav tako ni čezmenega sodelovanja, če otrok zapusti državo. Izmenjava podatkov ne steče profesionalci, ki smo jih intervjuvali, so navedli tudi, da so otroci pogrešani in pogosto so pogrešani zato, ker ni ustreznih postopkov, da bi bili združeni z družino. Nekateri otroci so pogrešani zato, ker jih je strah, da jih bodo poslali nazaj. Na švedskem je stopnja izginoti nižja, odkar so nehali otroke pošiljati nazaj v Grčijo. Kaj lahko storimo? Prejšnji teden je Missing Children Europe predstavila priročnik za strokovnjake, zato da bi lahko pomagali tem otrokom. Ta priročnik je bil predstavljen na usposabljanju za strokovnjake na terenu in vsi so rekli, da je priročnik koristen, vendar rekli so tudi, da potrebujejo še več pomoči za to, da opravljajo svoje delo. Agencije se morajo dogovoriti o jasnih procesih in pravilih na nacionalni ravni, zato da bodo ocenili tveganje, da bodo ustrezno poročali in da se bodo odzvali. Če želimo preprečiti, da bodo otroci izginjali, potem je treba storiti še več, naprimer na področju združevanja družin. Otroci bi morali imeti možnost, da zaprosijo za azil v državi, kjer so, ne pa da jih pošiljajo nazaj. Prav tako jim je takoj treba dodeliti varuha. Otroci se pogosto zanašajo samo na informacije tihotapcev in trgovcev. To ni dobro. Okrepiti je treba tudi čezmejno sodelovanje. Zaradi tega bomo potrebovali učinkovito izmenjavo mnen na administrativni ravni, prav tako pa bomo potrebovali skupne preiskovalne skupine, zato da bi se borili proti trgovcem. Obstoječa orodja, kot je SIS in tudi mreža vročih linij za pogrešene otroke, sta orodji, ki bi jih morali konsistentno in redno uporabljati. Na koncu še nekaj. Sistem komisije bi moral biti v središču prizadevan zato da se borimo proti temu pojavu. Eno od načel v dokumentu komisije je, da bi vsakega otroka obravnavali kot lasnika pravic. Ko je otrok pogrešen, se zaščita ustavi. Mislim, da bi naš odziv moral biti neodvisen od tega, ali je otrok državljan EU ali Mladoletnik brez spremstva. Hvala. Hvala lepa, gospa Morales. To so resna vprašanja. Zdaj pa je čas za razpravo. Sedem se vas želi javiti. Gospod Lenarc bo začel. Hvala lepa. Hvala, gospa predsedujoča. To pa je res nenavadna zgodba ne vemo, koliko je otrok, ne vemo, kje so, ne vemo, kaj počno, ne vemo, kaj bo z njimi. Prav imate, ko pravite, da nimamo dokaznega materijala, po drugi strani pa ni nobenih eh, kontradokazov, da otroci niso v neki sodobni obliki suženstva in tako naprej. Vprašanje za nas je, da vas vprašamo, kaj lahko storimo mi tukaj v Evropskem parlamentu za to, da pomagamo. Dva govornika sta govorila o tem, da bi znižali starost za oduzem prsnih odtisov v Eurodaku. To je zdaj mogoče šele od 14 let naprej. Seveda, če bi to koristili, bi to morali storiti. Vprašanje je, ali je to tehnično izvedljivo, ali ne bo težav z tem, da otroci rastejo kako je z priznavanjem in identifikacijo prstnih otisov potem, kar zadeva dublinska pravila in to, da bi otroci lahko zaprosili za azil kjerkoli, ne samo v prvi državi prihoda, ali menite, da bi to koristilo? Upoštevati je treba tudi strah pred procesom in pred organi, s katerimi se soočajo. Veliko lepih zgodb sem slišal od nevladnih organizacij tudi v zvezi s sodelovanjem z Europolom. To je prav tako treba povdariti. Europol sprašujem, ali menijo, da imajo dovolj zmogljivosti skupaj z nevladnimi organizacijami, kot je Missing Children Europe, da bi lahko rešili to vprašanje. V primeru pogrešanih otrok, ne glede na to, ali so državljani EU ali otroci migrantov, je tako, da pač ni pomembno, odkot otrok prihaja. Otrok je otrok in si zasluži naso žoščito, pika. V vsakem primeru pa je treba, da se hitro odzovemo. Vsako sekundo, ki poteče, je možnosti za otroka manj. Zanima me, kaj lahko storimo. Včasih imamo občutek, da je pri nacionalnih oblasteh premalo zavedanja. Sam prihajam iz čezmejne regije ali obmejne regije na nizozemskem blizu mene sta nemška in belgijska meja. Če je otrok pogrešen, je lahko v desetih minutah v Belgiji ali v Nemčiji. Zanima me, kako lahko izboljšamo čezmejno sodelovanje v zvezi s tem. Hvala. Hvala, gospa Ferrara. Hvala, predsedujoča. <clears throat> Jaz bi vas želela opozoriti, na dve temi. Prva je povezana z mladoletniki izpod 16. leta. E, ogledala sem si različne centre v Italiji, predvsem v Kalabriji, ker imamo centre ravno za mladoletnike brez spremstva. Sem ugotovila, da ena izmed, eden izmed problemov zadeva tudi imenovanje prostovoljnih skrbnikov ali varuhov. Njih ni veliko, jih pogrešamo in to predstavlja dva problema. Prvič, na skrižen interesov, e, v primu ob pomankanju teh skrbnikov se začasno imenuje za skrbnika samega odgovornega centra in to neizbežno vodi v pomankanje interesa, tudi zato, ker primankuje objektivnost, ki bi jo moral izkazovati tak skrbnik. In potem še en problem, ki je povezan z odnosom med skrbnikom in številom mladoletnikov, ki, ta, ki jim ta sledi. Mogotovila, da včasih včasih en prostovoljec je odgovoren za kar 70 mladoletnikov brez spremstva. In torej to je človeško nemogoče imeti, eh, nekako slediti na ustrezen način eh, takemu velikemu številu mladoletnikov. Potem ta problem zadeva tudi šolo. Veliko mladoletnikov Eh, ki so stari 14, 15, 16 ali tudi 17 let, potrebujejo tudi opismenjevanja. In, uh, ti tečaji niso vedno predvideni eh, v državnih šolah. Ni v osnovni šoli predvidena taka, tak večeren pouk, naprimer, in torej je težko eh, združiti eh, v istem razredu otroke, ki so stari 5, 6 let, 7 let in da jim pridružimo skupine 17-letnikov v državnih šolah. Posledica tega je, da ti mladoletniki brez spremstva ne hodijo v šolo in torej poleg težav, ki so povezane s socializacijo, potem učenjem jezika, sposobnost vzpostavljanja odnosov z drugimi, se pridružuje tudi dejstvo, da ti mladoletniki enostavno se potepajo po ulicah, po mestu in so na tak način tudi potem plen organiziranih tolp ali pa drugih ljudi, ki jih poskušajo izkoriščati, tako da jim ponujejo kakšna delca. In eh, potem še en, eh, eno vprašanje za organizacijo, za agencijo FRA je naslednje. Ali bi bilo primerno razmisliti o tem, ali naj eh, zaupamo mladoletnike brez spremstva privatnim subjektom, tudi samim družinam, seveda v spoštovanju določenih pogojev, ki jih mora imeti ta subjekt. Ne mislite, da morda bi bilo lahko ta ena možna rešitev? recimo, ki bi, pri čemer bi upoštevali seveda eh, višji interes mladoletnika in na tak način bi zapolnili eh, to vrzel zaradi pomankanja prostovoljnih skrbnikov. Hvala lepa, gospa Ferrara. Bi prosila kolege, da naj bodo čim krajši, ker drugače ne bomo zaključili pravočasno. Gospa Goraca Bild, izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Res pozdravljam to razpravo v zvezi s, to, s tem grozljivim vprašanjem v skupini za pravice mladih smo že prisluhnili poročilo organizacije Missing Children Europe in to je bilo res šokantno in zato se pridružujemo v imenu celotne politične skupine e, izra, torej, vsem izrazom grozote in smo zelo srečni, da lahko razvijemo tako javno razpravo. Zelo frustrirajoče je, da uh, vse to, kar je bilo povedano, nam eh, prikazuje neko sliko o pomankanju deljenja informacije na čezmejni ravni med organi prevo, pregona. In uh, zdaj bi se rada osredotočila tudi na vprašanje identifikacije in registracije. Imamo občutek, da, uh, pri, od, da ko uh, oduzamemo prstne odtise otroku, uh, da je da je pač eh, to nek eh, problem. Mm, Tudi torej, jaz sem se ukvarjala eh, bodisi z svežnjem o, o, za azil in eh, mi bi želeli povdariti, da registriranje, jemanje prstnih otisov, to je način, kako vključimo otroka v zaščitni sistem, zato da zagotovimo organom pregona, da vedo, da tisti otrok obstaja na eh, evropskem ozemlju in da ga je treba zaščititi. Eh, in imamo kar 15 odstotkov otrok, ki pa izpadajo iz tega sistema, ki zapustijo zapustijo eh, sprejemne centre, ker se srečajo z trgovci, z ljudmi, preden se srečajo z predstavniki uradnih oblasti. In torej očitno ti otroci niso v sistemu in jih ne moramo zaščititi. Vprašanje je pač naslednje kaj lahko naredimo več za to, da posodobimo Eurodac, SIS 1, SIS 2, VIS, potem izdajanje potnih listov, naprimer tudi za otroke, ali sprejmemo samo uh, pre, prepoznavanje na podlagi uh, obraza, ali pa bomo imeli tudi biometrične potne liste tudi za otroke in to bomo dali v podatkovno zbirko in zbirke bomo lahko posodabljali. In torej imela bi tudi konkretno vprašanje za Europol, ker uh, veste, zdaj ste vi pod pritiskom nekako. Vas spodbojemo k temu, da uh, del svojih virov posvetite terorizmu, kaj je absolutno razumljivo in utemeljeno, ampak uh, to sploh ni kritika, je samo neko vprašanje, ki ga naslavljam na vas. Uh, ali obstaja tveganje, da to na tak, na kakšen način bo to našlo na škodo vašega odličnega dela na področju tihotapljena beguncev in trgovanja z ljudmi, predvsem otrok. Statistike so jasne, zdaj imamo vedno več otrok, ki postanejo prosilci za azil, vedno več otrok in vedno več deklet in vedno več mladoletnikov brez spremstva. Torej, to je množični pojav, o katerem se pogovarjamo kako lahko zagotovimo, da boste razvlagali z zadostnimi sredstvi in da se boste lahko sreotočili tudi na preprečevanje in opozarjanje, zgodne opozarjanje v zvezi s tem pojavom, eh, tega pojava, ki, ki, tem pojavu, ki ste ga tako dobro eh, prikazali, zato da se lahko tudi borimo proti eh, trgovanju z mladoletniki. Hvala lepa, gospa Koraca Bilt. Jaz bi vas res iskreno prosila, da poskusite biti čim krajši. Največ tri minute imate na voljo, ker drugače ne bomo imeli časa, da prisluhnemo odgovorom. Gospod Jurek, izvolite. Tragedija e, zaginjonih dječi e, no, ona še ni stala e, ani v Jemenje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 E, Pak tudi v središču Evrope. Torej, to je tragedija brez e, premjere in e, mi bi potrebovali natančne informacije, sicer dovolj stvari že vemo, ampak tudi če število otrok, ki so bili najdeni, je majhno in zanimalo bi me slišati, koliko otrok je bilo potem ponovno najdenih tudi če je ta vzorec majhen, lahko potegnemo določene zaključke. Eh, se moramo vprašati, kaj se je zgodilo, ali so ti otroci bili ugrabljeni, jih ugrabljajo in to v velikem merilu, ali pa gre eh, za oblike goljufije, eh, torej te otroke obravnavajo kot predmete in so potem tudi predmet trgovanja z njimi. Torej, potrebujemo informacije o številu otrok, ki prihajajo na naše ozemlje. E, včasih morda ljudje to, e, te številke množijo, zato da potem lahko izkoriščajo e, te otroke. Torej, moramo imeti več podatkov, to je nedvomno. Predstavnica Missing Children je tudi govorila o tem. Mislim, da vse države članice imajo neko ustavno ulogo in pravilo, po katerem eh, moramo zaščititi vsakega državljana. Dostojanstvo vsake osebe in integriteto vsake osebe treba zaščititi. sicer nočem um, priti do preuranjenih zaključkov ali uh, kriviti kogarkoli. Vem, da Europol uh, stori vse, kar je v njihovih močeh z relativno omejenimi sredstvi in glavna odgovornost je zdaj na strani organov pregona držav članic, kjer so ti otroci izginili. Ampak kljub temu Evropska unija in oblasti Evropske in institucije Evropske unije so prav tako odgovorni, ker so pravzaprav zanemarili to dejstvo. Rekli so, dajmo odpreti vrata kjerkoli, ne da bi razmislili pri tem o konkretnih varnostnih vprašanjih, ki so povezana s tem. Naj ponovim, torej, ker ali. Ali imamo opravka z pač zločinskimi dejavnostmi na, na umerilu brez primere ali pa gre za neko goljufijo. Ampak predvsem vse to je je povezano tudi z popolnoma neodgovornimi izjavami predstavnikov evropskih institucij in vlad držav članic, ki so spodbudile te migrante, da pridejo k nam. In ti otroci so zdaj pravzaprav cena, ki jo je treba plačati za vse to, kajti v večini primerov ti otroci niso prišli sem prostovoljno, pripeljali so jih sem. In krati tudi smo um, lahko slišali, da tisti, ki so bili bolj stvarni v zvezi s tem pojavom, potem bodo tudi imeli boljše rezultate. In jaz mislim, da tisti, ki so politično odgovorni za vse to, morajo potem izpolniti svojo odgovornost. In mi živimo v demokratični skupnosti, kjer kjer je demokratična a, odgovornost pravila, gospa Gomez. Hvala lepa. 1. aprila sem obiskala morjo. A, Po uh, marcu jih je prispelo 2500, uh, eh, samo v desetih dneh od tistega datuma in eh, lahko sem videla v morje tudi otroke v centru za pridržanje. Te stvari se ne bi smeli dogajati, ampak se dogajajo. Videla sem otroke, uh, v eh, taboriščih v Pireju, Pireju, eh, v drugih centrih v eh, Grčiji, v Idomenijo tudi, v tistem taborišču, kjer pač so iskali svoje sorodnike. Bila sem tudi v Lesbosu, na, eh, v neki stavbi, kjer MVO-ji sodelujejo z oblastmi, kjer so uh, imeli v skrbstvu sedem, samo sedem otrok. In ti so nam povedali, da nimajo dovolj struktur, nimajo enak sredstev, MVO-ji uh, eh, nimajo dovolj tudi uh, ljudi, ki bi se lahko ukvarjali s temi otroki. Lj otroci so enostavno tamle, molijo in, in, oziroma so plen za uh, tihotapce, za celo vrsto grozljivih eh, mrež zločinskih mrez, ki jih poskušajo izkoriščati. In vse to se dogaja eh, v Evropi. To je nekaj nepojmljivega. In države članice, ki so odgovorne za vse to, pomislite, veliko otrok z materem, materami so povedali, da pričakujejo ponovno družinsko združevanje, da bi se pač spet povezali s svojimi sorodniki v, na švedskem, v Nemčiji, ki jih pričakujejo. In torej mnogi izmed teh so bili poslani kar sami ker so pač pričakovali, da se bodo lahko ponovno združili z kakšnim sorodnikom ali družinskim članom. Uh, Eh, ampak potem so obtičali nekje, ker eh, tista država članica je sklenila, da uniči, želi uničiti Schengen in je zablokirala svoje meje. Nočem s prstom kazati na Europol ali na kakšne druge agencije ki nimajo toliko sredstev. Jaz želim s prstom pouta kazati na naše vlade, ki imajo politično odgovornost, predvsem uh, zato, ker uh, smo tako uh, res, uh, res uh, skromno uh, bili ko se svojim odgovornostim in uh, dejstvo, da tisti, ki ki stojijo za tem sporazumom med Evropsko unijo in Turčijo, enostavno omogočajo to trgovino eh, s otroci, ki so obtičali v Turčiji in v Grči in hkrati države članice eh, so celo kršile šengenski sporazum in zablokirali te meje in tisti, in kdo, in torej odgovorni so tisti, ki stojijo za vsem tem, ki blokirajo meje vključno z Nemčijo. Hvala, gospa Grimbank. Je, žal, ampak eh, želim povdariti, da Nemčija na začetku je rekla, da ni meja, potem pa pravzaprav a, eh, podpira to a, eh, zapiranje meja. Ja, oprostite, imamo še šest dodatnih govornikov prijavljenih, potem moramo še tudi dati a, gostom možnost, da odgovorijo in torej prosim, da ste kratki. Gospa Wimberg. Hvala lepa. Ja, se bom poskušala držati časa, ki ga imam na voljo. Naj povdarim, da je zelo zaskrbljujoče dejstvo, da prebiramo, da toliko otrok je izkoriščenih eh, za eh, spolno suženstvo in prisilno delo strani zločinskih eh, organizacij. Moramo nekaj storiti, da se vsemu temu izognemo. Ampak tako kot je bilo tudi povedano, s tem množičnim prisoljevanjem ni, eh, ni čudno, da še število mladoletnikov brez prijatelja spremstva povečuje. Samo na švedskem 35 tisoč um, uh, oseb je zaprosilo za azil švedski, na švedskem, samo na švedskem. Izginulih otrok, izginulih otrok uh, na švedskem se ni zmanjšalo, ker prihaja do novega problema. Jaz sem mislila, da se je to število sicer povečalo, ampak imamo veliko uh, mladih maročanov in uh, afganistancev in ti imajo pravico, da zaprosijo za azil. Veliko jih je sicer zavrnjenih, kar pomeni v drugih besedah, da uh, oni si ne želijo, da bi jih eh, pač eh, izgnali in torej enostavno izginejo. Uh, in uh, torej imamo veliko, veliko takih primerov maročanov, ki živijo na ulici uh, na švedskem. Eh, postavili smo se v stik z maroškimi ehm, oblastmi, zato da bi vzeli nazaj te ljudi, ampak stiki so bili neuspešni. In zdaj ti otroci živijo na ulicah in poskušamo prepičati eh, maroške oblasti z nekim sporazumom, da povzamejo spet nazaj te otroke. Verjetno je to pojav, ki obstaja tudi v drugih državah Evropske unije. Gre torej za ehm, primere zavrnjenih prošenj in izgonov, ki pa se ne morejo vrniti v svojo državo. Hvala. Uh,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 Uh, ja, eh, sicer, sicer že dolga leta povdarjamo, da uh, sistem pač ne upošteva tudi posledica tiste, ki se ne morejo vrniti domov zaradi okoliščin, zaradi stanja v uh, izvornih državah, ker so tam izpostavljenim hudim nevarnostim. In uh, mnoge države članice zaradi pomankanja odgovornosti tudi države izvora oziroma same vlade, ne tako kaznujejo pravzaprav otroke. Torej, prisluhnili različnim predlogom o tem, kako bi lahko spremenili sazilni sistem. Jaz sem zelo zaskrbljena, ker ena izmed stvari, ki pač bi to, da česar bi to privedlo, če bi ponovno oblikovali sistem, bi se morali bolj osredotočiti na interese otroka. Danes smo slišali zelo jasne smernice v zvezi s temi politikami in kaj bi morali postoriti. In torej to, kar moramo res doseči, je to, da si bolj prizadevamo za to, da naše vlade izpolnjujejo um, sodbe Evropskega sodišča o nevračanju otrok v skladu z odabljensko uredbo. In uh, torej, tako da imajo otroci možnost, da uh, jih obravnavajo v državi, kjer se nahajajo. Uh, torej, um, moramo si ogledati tudi, kako naj izboljšamo tudi predvsem zaupanje v sistem. E, zaupanje pa ogrešamo, ko si ogledamo recimo dejstva v Franciji, v Združenem kraljestvu in potem tudi um, vs promet preko Kaleja, kjer imamo pa ogromno že sodb, e, po katerih otroci, ki se znajdejo v Kaleju, imajo celo vrsto pravic na podlagi tudi Evropske konvencije o človekovih človekovih pravicah, ampak te, eh, to zakonodajo in te sodbe enostavno prezremo in jih ne izvajajo in tudi francoske oblasti pravzaprav eh, so pokazali številne vrzeli, ker ne ustrezno podpirajo te mlade ljudi, te mladoletnike. In eh, torej pred nami je veliko postoriti in uh, zato se zahvaljujem tudi uh, našim gostom danes, da so vse to tako jasno povedali, da so nas so izpostavili in so pozorili na to, da mi moramo praviti svojo ulogo. Hvala, zdaj je na vrsti gospod Vržija, izvolite. Merci, Hvala, predsedujoča. Eh, mislim, da je vsa zadeva dokaj zmedena. Mi ni povsem jasno, odkud eh, smo dobili to številko 10 tisoč mladoletnikov, kaj predstavlja konkretno. Sicer eh, sem je posem jasno, da število um, registracij bistveno povečalo na evropskem ozemlju, da so države, da države niso več kos tem številkam, ampak to me ne zadovoljuje. Mm, dober del teh otrok uh, Eh, so nedvomno tudi žrtve eh, trgovanja z ljudmi. To, kar eh, mi je jasno iz vseh prispevkov, je, da pri vsem tem je treba upoštevati veliko odgovornost držav članic v upoštevanju pristojnosti, ki jih imajo na tem področju. Te države so vse podpisnice mednarodne konvencije o pravicah otrok, bi morali spoštovati tudi konvencijo o temeljnih pravicah, potem prvi, ne samo prvi člen Dublinske uredbe, ampak tudi druge. Eh, ne samo člen, ki eh, pač govori o vračanju in, tisto, kar, in tisti člen, ki preprečuje vračanje mladoletnikov. Otroke je treba zaščititi ne glede na njihov status in na starost in jih je treba na ozemlju obravnavati tako kot katerega koli druga, drugega otroka in to v višjem interesu otroka. Ampak eh, bojim se na žalost, da živimo v državi, ki. Uh, Eh, se ne počuti zelo uh, zavezano uh, glede na te obveznosti. Vsako leto imamo otroke, ki zaprosijo za zaščito in polovica teh otrok uh, ugotovi, da jim zavrnejo to prošnjo. In uh, ker se um, v moji državi uporabljajo posebni testi, ki zadevajo pač eh, okostje eh, tega, teh otrok, eh, na podlagi katerega pač določajo njihovo starost. Ampak naj se tudi povrnim na to, kar je, na kar je opozarjala tudi kolegica. Imamo eh, več tisoč otrok, ki so optičali v Kaleju in eh, velik, torej Združeno kraljestvo in Francija pač drug, drug drugemu na drug na drugega prenašata odgovornosti, ampak pravzaprav ti otroci se nahajajo na francoskem ozemlju in francoska vlada bi morala prisiliti a, eh, britansko vlado, da spoštujejo svoje obveznosti, ker večina teh otrok ima člane, družinske člane v Britaniji, imajo torej pravico do eh, združitve s svojimi družinami. Potem vprašanje izmenjave informacij med različnimi zainteresiranimi storitvami, eh, službami, oprostite. Torej bi morali zagotoviti to, da vsi sistemi, ki danes obstajajo, da se nekako združijo in to v interesu temeljnih pravic otrok pravica otrok, pravica človeka. Bi morali torej te stvari izmenjevati po prioritetnih kanalih in to so konkretnimi ukrepi, ki naj omogočijo, da rešimo to situacijo, ker se ne moramo zadovoljiti s tem, da rečemo, imamo 10 tisoč izginulih otrok na ozemlju Evropske unije. Ja, kaj to predstavlja za res in ne, potem ne sprejemati konkretnih ukrepov. To se mi zdi res prav tako pomembno, tako kot reševanje ostalih problemov, s katerimi se soočamo v tem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 lepa, predsedujoča, hvala lepa vsem eh, kolegom in našim gostom. Moram reči, da ta številka 10 tisoč izginulih otrok je eh, grozljiva, pogrešenih otrok je grozljiva številka. Jaz sem bila, eh, sem obiskala Europol, da bi direktno pri njih ugotovila, kako je s to zadevo. Imela sem stike z Child Focus in Missing Children Europe in naj povem, da v moji moj četrti, ko izgine psiček ali mucek, dobimo slike na Facebooku in vse povsod. Tukaj pa imamo 10 tisoč pogrešanih otrok v Evropi in samo danes se o tem pogovarjamo tu v Evropskem parlamentu. Kako to? Kaj to pomeni? Res je, da večkrat mi v parlamentu obravnavamo nujne zadeve v zvezi s poštovanjem človekovih pravic v različnih državah. Ampak nastopil je trenutek, da glasujemo o nujni zadevi, o tem, kako se Evropa loteva tega vprašanja. Danes sem se veliko naučila o eh, preventivi in Torej, a, moramo se zavedati tveganj, tudi državljani morajo biti previdni, pozorni, morajo pomagati pri izmenjavi med temi službami. To je ključnega pomena tudi v boju proti terorizmu. O tem si, sliš, se pogovarjamo skoraj vsakodnevno, to je pomembno. Potem imamo tudi predlog spremembe Cecilije Vikstrom, po katerem se predvideva, da otrok lahko zaprosi za ozil tam, kjer se nahaja, ne da bi potem te eh, otroke prevažali tu pa tam gor in dol. Eh, otroci so žrtve in torej tega njihovega stanja ne, ne smemo še poslabševati. Od komisarke Jurove bi zaprosovili za akcijski načrt za mladoletnike brez spremstva. To čakamo v Evropi že od leta 2014. Dve leti sta minili. Mislim, da bi morali pritisniti na komisarko za to, da predstavi tak akcijski načrt. In še dve pripombi. Ena za vas, eh, predsedujoča. Jaz sem samo namestna članica v Libeju, jaz sem članica v Afetu. Ali ne bi bilo potrebno, da združimo različne odbore in oblikujemo akcijski načrt? Eh, razpolagamo z vsemi podatki strani vseh organizacij. Torej, eh, ni potrebno, da to spremenimo v resolucijo za to, da zagotovimo potem določeno spremljanje. In veliko je bilo povedano, zavedanega o preprečevanju, o preventivnih ukrepih, kaj naj storimo v prihodnje, da se izognemo ponavljanju tega pojava. Ampak jaz imam v, v mislih vedno to številko 10 tisoč pogrešanih, eh, ali so še živi, kje so, so zapadli v krog prostitucija in jih lahko še rešimo, koliko jih je umrlo od teh otroka pred dvema mesecema sem eh, vložila vprašanje za pisni odgovor, kolegi iz Aldeja so to podpisali, ampak to ni bilo uvršeno na dnevni red. Ampak jaz bi rada slišala, kakšen akčinski, akcijski načrt eh, bi morali sprožiti eh, že zdaj, takoj, zato v Evropi, zato da poskusimo spet najti te otroke in po možnosti, da jih najdemo žive. Mi smo odgovorni za to. Spinelli. Hvala predsedujoča. Torej, ko govorimo o obravnavi otrok v taboriščih, ki jih je naštevala kolegica Gomeš, bi imela dve vprašanji. Torej, eh, neverjetno pomankanje hrane za otroke, vključno tudi za dojenčki samo ena številka na Hiosu. Od Otroci, ki so stari sedem let, dobijo 100 ml mleka dnevno. Torej, Evropa je specialist za eufemizme, ne uporablja nikoli pravih besed, zato da pove, pri čem smo. In uh, zato bi se spraševala, ali ni morda primerno, da razmislimo o. o tem o, o drastičnem a, krčenju količine mleka, ki jo prejme vsak dojenček kot neke vrste mučenje tega dojenčka. Potem tudi drugo vprašanje. Veliko število otrok, ki se približujejo 18. letu starosti, ampak še niso polnoletni, ampak mnogo jih izjavlja, da so polnoletni, če jih vprašajo, zato da lahko uveljavljajo določene pravice in da se izognejo pridržanju. In veliko jih izgine tudi ravno zato. Pomembno je tudi to, kar je povedal nekdo izmed, na, izmed vas, glede tega, da otrok mora eh, biti imetnik pravic, nosilec pravic, kajti drugače že ne se dogajajo take stvari, kot smo slišali. Eh, in poskusa dokazovanja, da nekčo, nekdo ni mladoleten, zato da potem ne zapade v kakšen center za pridržanje. Hvala. Hvala. Hvala lepa, gospa Spinelli. Sedaj pa dajem besedo našim govorcem. Veliko vprašanj je bilo postavljenih in prosim vas, če ste lahko čim krajši in če lahko prosim odgovorite v dveh, treh minutah, torej vsak od vas. Gospod Neumann. Hvala lepa predsedojoča in hvala za priložnost, da sodelujem v tej zelo zanimivi razpravi. Torej, eh, moram reči, da eh, je tu eh, naš prispevek relativno skromen. Torej, zame bi bil prvi pristop glede na administrativno okolje ta, da vzpostavimo upravljanje s temi primeri na evropski ravni. To pomeni ustrezne postopki, jasna komunikacija, jasne pristojnosti in eh, to je povezano potem tudi stroški in zveri. Z mojega poklicnega vidika mi zadeve ne zgledajo tako črne. Če si pogledamo samo sodelovanje med državami članicami glede eh, tih otapljanja ljudi, vidimo, da so eh, leta 2009 eh, države članice sodelovale pri 65 primerih, leta 2015 pa pri 744 primerih. To lahko gledamo z dveh vidikov, to je hud porast E, po drugi strani pa e, to pomeni tudi boljše sodelovanje in enako velja tudi za visok porast, ki ga vidimo pri prispevkih. Torej, e, Evropska, evropsko sodelovanje deluje, vidimo tudi, da so informacijski sistemi v Evropski uniji veliko bolj povezani danes in ta razprava bi bila veliko težja že pred dvema letoma. Torej, to, so znaki, da se je razprava začela in vprašanja, ki sem jih eh, prejel, eh, torej so vsa pomembna, ampak najpomembnejše se mi zdi pa vprašanje glede virov. Ta parlament eh, je že zelo prijazno pred nedavnim sprejel odločitev glede dodatnih sredstev za Europol. Ampak seveda eh, so naša sredstva omejena. Če je treba pomagati državam članicam pri boju proti terorizmu in če eh, imamo ljudi na terenu, torej v Grčiji, za sekundarne eh, varnostne preglede, potem vse to zahteva seveda tudi finančna sredstva. In vprašanje in število pogrešanih otrok, eh, katerim smo priča, verjetno, eh, verjetno bo prišlo do prvih primerov teh otrok eh, letos. Torej otrok, ki so verjetno zapadli v razne trgovine z ljudmi. Torej, potrebujemo usklajeno delovanje, prav gotovo bomo potrebovali tudi denar, eh, sredstva in pa tudi civilno pobudo. Hvala, hvala, da ste bili eh, kratki. Gospa Dimitropolo. Bom tudi sama poskusila biti uh, kratka. Torej, um, veliko priporočil, ki smo jih danes slišali, že, je že vključenih v uh, evropsko zakonodajo, uh, v uh, konvencijo Združenih narodov o uh, za, zaščito otrok in prav tako je to tudi že vključeno v evropsko zakonodajo v zvezi z uh, zaščito mladoletnih. Uh, in otrok. Torej, to je že eh, evropska zakonodaja. Sprašujemo se samo, zakaj ta ni ustrezno izvajana. Torej, veliko tega, kar smo danes slišali, ni nič novega. Treba je to samo še uresničiti. Uh, Prav tako v novi zakonodaji in razvoju politik moramo zagotoviti, da se vedno upošteva interes eh, otroka in da se tudi vedno oceni situacijo posameznega otroka oziroma mladeletnika, zato da se lahko oceni tudi učinek eh, neke odločitve na otroka. In to mora biti povezano tudi z razpravo o jemanju prsnih odtisov mladoletnih otrok, torej pod 18 let. To je lahko v interesu otroka, kajti na ta način se otroku lahko sledi. Po drugi strani pa si je treba pogledati vprašanja povezana z varstvom podatkom in druga vprašanja, treba je zagotoviti določene varovalke za to, da se zagotovi, da bo to vedno v najboljšem interesu otroka. Torej, eh, podoba ni vedno črno-bela veliko vprašanj eh, v zvezi s skrbništvom, naprimer v zvezi z eh, izzivi, ki jih eh, predstavlja ta sistem. Govorili smo o registraciji v Italiji, v Grčiji in drugih državah članicah. Torej, imamo priročnik v zvezi s skrbništvom, prav tako imamo celo vrsto različnih urodij, ki ponujajo um, različne um, priporočila, pa tudi veliko projektov, ki jih financira Evropska unija v zvezi s pogrešanimi otroki. Torej, um, države članice morajo storiti, kar lahko, da spremenijo to situacijo. Prav tako je pomembno tudi čezmejno sodelovanje. Pri tem je treba spomniti na to, da ta fenomen pogrešanih uh, otrok ne prizadeva samo ene ali druge države. Imamo veliko specifičnih držav članic, istočasno pa si je treba pogledati obstoječe podatke podatke in videli bomo, da ne gre samo za Grčijo in tudi ne gre samo za Italijo. Ne bom začela sedaj imenovati teh ljudi, ampak eh, to najdemo tako na jugu, na severu, kot eh, v eh, vzhodnji Evropi, srednji Evropi. Torej, to so izzivi za vse države članice. Treba je pogledati, kakšno je čezmejno sodelovanje, treba je sodelovati in kako lahko to storimo. Treba si je pogledati možnosti, da um, nadgradimo obstoječe sisteme za izmenjavo informacij, za sodelovanje in moramo pogledati tudi, kako lahko vključimo pristojne organe v to. Na to, kar se tiče biometričnih eh, projektov, s katerimi se FRA pravkar ustavlja, ukvarja, torej v okviru teh projektov si eh, bomo pogledali, kakšne, eh, kakšni so podatki, ki so vključeni v te zbirke in kako lahko te uporabimo za sledenje pogrešanih otrok v njihovem najboljšem interesu in kakšne eh, spremembe lahko upeljemo za to, da bomo eh, poenostavili boljše sodelovanje med pristojnimi organi in upam, da bo od leta, od leta 2017 naprej to tudi možno. Gospa Morales. Hvala lepa. Zelo me veseli, da veliko poslancev eh, meni, da je to eh, eh, nujno, nujno vprašanje, s katerim se je treba prednostno ukvarjati, torej da se ne dovolimo samo s tem, da ugotovimo, da je deset tisoč otrok pogrešanih, temveč da glede tega tudi nekaj storimo. Postavljeno bi vprašanje glede odgovornosti. Mislim, da je odgovornost na obeh ravneh, torej tako na ravni EU kot na ravni um, nacionalnih držav. Leta 2013 je komisija objavila poročilo v zvezi s pogrešanimi otroki in eh, tam je bilo zapisano, da samo štiri eh, države članice imajo ustrezna pravna sredstva za eh, obravnavo teh zadev, medtem ko v drugih državah pa imamo standardno obdobje, ko se nič ne zgodi, ko nihče ne ukrepa in vemo, kako ključno je to obdobje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 pogosto se zgodi tudi, da eh, otroci ne dobijo eh, azila in to je jasno, da se je treba lotiti tega vprašanja na način, da se zagotovi interes eh, otroka. Torej, to je čezmejni problem in obravnava na nacionalni ravni ni dovolj. Veliko vprašanj ste sprožili, ki so zelo ključna za prihodnost. Ključno je, da se otroke spreme z upanjem in da se jim da možnost, da govorijo o svojih potrebah potrebah, eh, da jim prisluhnemo. In to pomeni zmogljivosti, to pomeni usposobljenost in to uh, pomeni tudi eh, pristojnosti. Treba je uh, otrokom omogočiti, da sprejmejo odločitve uh, s tem, da vedo, kakšne so njihove možnosti, kakšni so postopki. Uh, prav gotovo pa pripor ni ustrezen odgovor na to. To je problem v velikem številu držav, eh, kamor te otroci prihajajo in situacija v Grčiji je dejansko dramatična. Odgovori na ta eh, vprašanja te situacije morajo biti um, interdisciplinarna in morajo predvsem uh, upoštevati interes otroka. Na to imamo tudi vprašanje izobraževanja uh, in to je tudi prednostna naloga, kajti veliko otrok, ki. Uh, ki eh, so pogrešani, so, je otrok, ki ne morejo več uživati eh, te zaščite. In to je vse potrebno upoštevati pri oblikovanju eh, odgovorov v prihodnosti. Hvala lepa za vaše odgovore. Hvala lepa, da ste nam podali te informacije. In mislim, da lahko nekaj storimo za to, da bomo poiskali rešitev za ta vprašanja. Moramo nadaljevati takoj z naslednjo točko dnevnega reda. Hvala, da ste se nam pridružili. To je povezano in sicer gre za boj proti mm, trgovini z eh, ljudmi v zunanjih odnosih Evropske unije. Torej, tu eh, je gospa eh, Valero 16. marca predstavila osnutek mnenja v odboru Libe. Libe je po pravilu 54 eh, to um, predstavila eh, odboru FRA in eh, imeli smo, oziroma DRA, in imeli smo 95 amadmajev, ki so bili vloženi. Hvala lepa. Najprej hvala poročeval. Vsem v senci dobro smo sodelovali, večkrat smo že sedeli skupaj, preden smo predstavili prvi predlog. In tudi na to smo se seveda sestali večkrat. Mislim, da smo prišli do kompromisu za 95 predlogov sprememb. Seveda vseh ne bomo mogli sprejeti, nekateri bodo morali biti obravnavani na glasovanju. Dejansko ne gre za problem različnih prepričanj, ampak Gre za to, kar je povedala predsedujoča. Gre za trgovino z ljudmi v zunanjih odnosih Evropske unije. In to seveda za nas uh, veliko pomeni. Gre za policijsko in pravosodno sodelovanje, gre za izpostavljanje šolanja ustreznih organov, in seveda ločujemo tudi med trgovino z ljudmi in tihotapljenjem. Gre za zaščito žrtev, za zaščito prič, zaščito otrok in za zaščito ranljivih skupin. Skrbimo za civilno družbo in čisto odkrito mislim, da razlike med nami niso tako velike. Gre za mehne razlike pri različnih točkah. Mislim, da smo dobro sodelovali s poročevalci v senci. In mislim, da bomo na koncu dobili dobro mnenje. Težko je ugotoviti, kje se začne zunanja razsežnost in kje se konča notranja razsežnost, ampak tudi v odboru za ženske in v odboru druga smo se ukvarjali s tem vprašanjem. odbor. Drugo je pristojni odbor v tem primeru. Zaradi tega se pojavlja cela vrsta vprašanj, ki jih bomo morali tudi mi obravnavani. To je to in lepo bi bilo, če bi se oglasili tudi poročevalci v senci. Jo, Hvala lepa, gospa Valero. Torej, zaenkrat imam eh, dve osebi, ki bi se želeli oglasiti, gospa Zipel in gospa Gomez. Izvolite. Hvala lepa. Spregovorila bom v imenu Christine de Volden de Volfoy, ki je pročevalka v Sensi in ki uh, se nam danes ne more pridružiti. Toto bom prebrala to, kar je povedala. Torej, od 95 amandmajev bi se želela osredotočiti na nekatere točke, ki so za mojo politično skupino pomembne in rada bi se tudi zahvalila eh, poročevalki za zelo dobro sodelovanje na tem področju. Uh, Torej, glede eh, varstva žrtev je za nas zelo pomembno, da eh, pozivam k eh, reviziji direktive o um, dovoljenjih za bivanje. Torej, žrtve bi morale pridobiti takšno dovoljenje za bivanje, tudi če ne morejo sodelovati s pristojnimi organi. Potrebujejo našo pomoč in našo. Um, in eh, moramo eh, vedeti tudi, da žrtve niso odgovorne za kriminalno dejavnost, v katero so bile prisiljene, zlasti, ko gre za spolno izrabo in pa um, prisilno delo. Glede um, mladoletnikov brez spremstva je pomembno, da se lahko bolj proaktivno identificira te otroke, ki so žrtve eh, trgovine z ljudmi in zato je pomembno, da se eh, tem eh, otrokom in mladoletnikom brez spremstva čimprej dodeli um, skrbnike. V okviru vprašanja trgovine z ljudmi je treba razločevati med tihotapljenjem beguncev in pa trgovino z ljudmi. Čeprav sta oba fenomena povezana, eh, pa je eh, velika razlika eh, v tem, da se nekateri s tem strinjajo, drugi pa ne. In um, Čeprav se strinjamo s sodelovanjem med organi pregona na tem področju, se ne strinjamo s tem, da bi morala obaljna straža imeti dostop do eh, Europolovih baz podatkov. Na to zadnja točka se nanaša na status eh, žrtev. Želeli bi eh, podpreti novo strukturo za varstvo žrtev, če tudi je to morda za nekatere predstavlja eh, težave. Sama bi se osredotočila na amandma 51, torej treba je eh, na evropski ravni zagotoviti pristojnost za vzajemno priznavanje odločitev glede žrtev, ki so torej žrtev eh, trgovine z ljudmi. Ta pristojnost te pristojnosti ni treba eh, dati novi strukturi, lahko jo damo tudi obstoječim eh, strukturom. Pomembno je, da se, drža, da se žrtvam lahko pomaga in da se prizna tudi njihov status, eh, kar jim omogoča potovanje po Evropski uniji. To lahko samo okrepi priznavanje statusa žrtve v Evropski uniji. Gospa Holmajer. Mal... Najprej mislim, da je treba vedeti, da govorimo o žrtvah trgovine z ljudmi, vsi si jih želimo zaščititi. Seveda ne smemo mešati določenih elementov, tisti, ki so res žrtve, naprimer žrtve posilstva, žrtve spolnega nasilja, žrtve spolne zlorabe in tako naprej ti si zaslužijo našo pomoč in podporo, ampak to ne pomeni, da bomo pomagali nekomu, ki dela na črnu in potem izgine. Ne, zadeve moramo dobro ločevati in zaščititi moramo žrtve tistih, ki so res žrtve kriminalnih dejavnosti. Tisti, ki pa sami izginejo, tako rekoč, in se predstavljajo kot žrtve, pa ne smejo biti deležni naše podpore. Podariti želim še nekaj. Po Parizu, po Bruslju, še vedno nismo pripravljeni dati Frontexu dovolj pristojnosti, da preveri, ali so ljudje dejansko tisti, ki izvajajo ta dejanja če se mešajo naprimer med migrante in zlorabljajo to v zle namene. Seveda ne pomeni, da so vsi begunci slabi. Tisoče ljudi preverjamo naprimer na cestah za vsebnost alkohola. To ne pomeni, da so vsi za volanom alkoholiki, ampak pač preprosto želimo preprečiti, da bi ljudje pili alkohol in bili za volanom. Če želimo, na primer, preverjati davčne izkaze ljudi, to ne pomeni, da so vsi utajevalci davkov, ampak pač poskušamo najti tiste, ki ne želijo plačevati davkov. Enako velja za begunce. Želimo pač najti tiste, ki želijo zlorabiti migracijske tokove, zato potrebuje Frontex ustrezne pristojnosti kajti vemo, kateri zločinci poskušajo migracijske poti izkoristiti. In če bomo imeli več podatkov, potem bomo lahko pomagali tudi tem ljudem, kajti zločinci so redko dobri do beguncev, ampak jih pač zlorabljajo v svoje namene. Hvala, gospa Gomeš. Kot ste povedali, je to povezano s prejšnjo razpravo. Močno se strinjam s tem, da je treba razlikovati med žrtvami. Istočasno pa je treba vedeti tudi to, da nekateri že pridejo kot žrtve, drugi pa pridejo in na to postanejo žrtve, zato ker so v tako ranljivi situaciji. In kot sem videla v Idomenju in v Pireju, nikogar ne brigajo ti ljudje, nihče ne pristopi k njim, nihče jim ne pove, da se je treba boriti proti prekupčevalcem oziroma tihotapcem. In to vključuje tudi ženske in otroke. Ja, in kot je bilo rečeno, treba je priznati eh, status žrtve, kajti to je prednostna naloga. Vse ostalo sledi. V Grčiji je vse zablokirano, vse. Kot sem povedala, srečala sem se z otroki, z ženskami, ki so mi povedali, da čakajo, da bodo lahko eh, potovali k, v države, kjer imajo svoje sorodnike in ne vejo, kako, eh, kako se rešiti te situacije, kajti nihče jim ne pomaga, nihče eh, ne pristopi k njim, nič ne deluje, vse je zablokirano. Ja, torej, če priznamo, da so žrtve in če imajo sorodnike v drugih državah, potem to mora biti eh, prioriteta. Ampak to ne deluje. Torej, to je povezano s prejšnjo razpavo. Ni dovolj, da samo poslušamo vse te strokovnjake. Treba je narediti več, treba je zahtevati odgovore od naših vlad. Kaj počnejo? kako lahko pomagajo grškim oblastem, ki očitno nimajo sredstev za to, da bi pomagali tem žrtvam, vključno z žrtvami spolne zlorabe. In kaj lahko naredimo za to, da se dejansko spopademo s temi uh, mrežami eh, tihotapcev. Prejšnji teden sem bila na Cipru, tudi na severnem Cipru in tam sem videla celo vrsto uh, deklet iz Nigerije in na to sem ugotovila, da uh, so bile pač del uh, teh eh, prostitutk, ki jih eh, izkorišča turška vojska, torej ki so tam zato, da zadovoljujejo potrebe turških vojakov na severnem Cipru. Ali to koga sploh zanima? Ali te mreže, ki izkoriščajo te afriške ženske v Turčiji in na Cipru, ali so kakorkoli povezane z. Uh, s temi tihotapskimi mrežami na tehničnem ali kakršnem koli drugem nivoju. Čemu sližijo vsi ti zakoni, če jih države članice ne izvajo? Gospa Pineli. Spineli. Ringrazio la collega Bodil Valero per l'ottimo lavoro. Zahvaljujem se uh, uh, kolegici um, Valero za odlično opravljeno delo. Uh, Amandmaji, ki sem jih eh, sama vložila, mislim, da še dopolnjujejo vaše delo. Zlasti bi želela predstaviti tiste amandmaje, v katerih eh, eh, prosim, da se prizna neko novo obliko tihotapljena ljudmi, z ljudmi oziroma trgovine z ljudmi, ki pogosto vključuje tudi mučenje, umore, boje torej um, ugrabitve um, in tako dalje. Te osebe so močno traumatizirane in pogosto ne uživajo pomoči v Evropi, kajti ta oblika uh, trgovine uh, ni uradno priznana v Evropski uniji. Rezolucija uh, parlamenta v Eritreji že govori o tej novi obliki trgovine in mislim, da bi bilo primerno, da uh, v tem mnenju tudi opišemo to novo obliko trgovine. Prav tako sem uložila tudi nove druge amadmaje, torej v imenu skupine eh, in sicer um, Eh, v eh, smislu režim, trgovinskih režimov, ki jih eh, Evropska unija sklepa z določenim številom držav. Torej, tu bi želeli, da se ehm, v zameno za te trgovinske sporazume države zavežejo k spoštovanju človekovih pravic in s tem povezanih konvencij. Torej, pozivamo Evropsko unijo, da v sistematično vključi vse mednarodne sporazume, vključno s trgovinskimi, investicijskimi sporazumi, um, torej klauzule, ki naj bodo zavezujoče uh, in uh, ki naj ne bodo predmet pogajanj uh, in ki urejajo vprašanje človekovih uh, pravic. Uh, Torej, še enkrat bi ustrajala pri tem, da morajo države članice sodelovati v celoti, sodelovati tudi na eh, sodnem področju, na pravosodnem področju. Eh, treba je na evropski ravni opredeliti tako status žrtve kot status eh, begunca in za oba primera velja, da so da sta obe kategoriji eh, ljudi eh, zelo zaščiteni, zlasti v odnosu do vračanja v um, države, iz katerih izhajajo, kjer, so, uh, kjer jim grozijo um, grozote. Thank Hvala lepa, hvala za vse prispevke. Tri vprašanja želim omeniti. Najprej, kar zadeva zbirke podatkov Europola. Obstaja predlog na to temo, ampak nismo enotni in zato bomo tukaj imeli ločeno glasovanje. Zato, ker smo različnih mnen. Seveda pa želimo vsi glasovati. Kje potegniti mejo med trgovino z ljudmi in tihotapljanjem ljudi? Kompromis je takšen, da opozorimo na smo opredelili trgovino z ljudmi, ampak potem je lahko človek žrtev tihotapljanja z ljudmi, To smo omenili tudi v kompromisih na način, ki ga bodo prav gotovo lahko podprli vsi. In še eno vprašanje, o katerem vedno znova govorimo. Gre za problem, ki ga še ne obvladamo dovolj. Prav tako imamo predlog spremembe, ki pravi, da se moramo ukvarjati s tem, ali gre za zunanje odnose ali notranje odnose. Tudi o tem bomo še glasovali. In če nekaj predlogov sprememb, seveda se moramo usmerjati na vzvon in to spada v droa, ampak zdaj smo pri glasovanju in to bomo videli, kaj se bo tam zgodilo. Hvala. Thank you, Mrs. Valero. Uh, Hvala lepa. V Libeju je glasovanje predvideno 28. aprila. Hvala lepa za vaš prispevek k tej temi. Naslednja zadeva danes popoldan je direktiva za boj proti terorizmu, ki nadomešča sklep sveta iz leta 2002 gospa Holmajer je predstavila svoj predlog 17. marca, zdaj bomo pa obravnavali predloge sprememb. Gospa Holmajer, izvolite. Gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, najprej najlepša hvala. Najprej se želim zahvaliti poročevalcem v senci. Tri dolge sestanke smo imeli in na sestankih smo si vzeli veliko časa za to, da smo govorili s strokovnjaki, ki so nam predstavili realnost v državah članicah. Predstavili so nam tudi svoje izkušnje kot toživci ali sodniki. Pred kratkim je bil pri nas odličen italijanski tožilec, ki je zelo natančno pokazal, kako Italija obravnava ta nova vprašanja. Gre za nove mednarodne oblike terorizma in glede na to, kar je povedal on, so nam šli lasje po konci, ko smo slišali, kaj vse se dogaja, kakšne brutalnosti izvajajo teroristi tudi do otrok in eh, človeku včasih kar vzame sapo, če sem poštena. Hvala za angažiranost kolegici in kolegov, več kot 400 predlogov sprememb je bilo vloženih. Zdaj bomo seveda poskusili vse to smiselno sestaviti, kar zadeva postopek. Najprej bomo poskusili kompromisne predloge sprememb zastaviti po različnih področjih ampak izhajam iz tega, da bomo okvirne sklepe iz leta 2002 in 2008, ki se že izvajajo, ohranili in da se bomo posvetili tistim temam, ki so nove in to bomo poskusili čim bolj optimalno združiti s predlogom komisije. To ne bo preprosto, zato ker se ukvarjamo s kompleksnimi vprašanji. Kristu je postalo jasno že pri podatkih PNR. Govorimo o osebah, ki so odšle v Sirijo, potem pa prišle iz Sirije, zato da bi se tam ukvarjali s terorističnimi dejanji ali pa se usposabljali, zato da bi morda kasneje v Evropi izvajali teroristična dejanja potem letijo v Nemčijo in potem iz Nemčije v Rim. Kako bomo to obravnavali, kaj ti ljudje ostanejo v Evropi, ne gredo iz Evrope. Seveda predstavljajo veliko tveganje in vprašanje je, kako bomo s tem postopali. Sklepi iz direktive o terorizmu so naslednji. To so sklepi, ki izhajajo iz sklepo komisije Združenih narodov in FATF. Zdaj pa se bo to vključilo v evropsko zakonodajo. Na zasedanjih je nekaj postalo jasno. Včeraj, ko smo govorili z državnim toživcem, je postalo jasno, da je treba pretehtati na temeljni ravni med naslednjim torej koliko so posegi v temeljne pravice posameznikov upravičeni, kajti zato so potrebni ustrezni dokazi. Ne moramo kar tako naključno nekoga prijeti, zato ker je pač odpotoval tja in tja. Tudi ne, nihče ne more biti osumljen brez ustreznega dokaznega materijala. Vendar, če obstaja dokazni material, mora obstajati priložnost, da se nekoga postavi pred sodišče in potem lahko steče ustrezen postopek, kjer se pač oceni krivda ali ne krivda ljudi. Problem je naslednji pri toživcih. Če želimo preprečiti najbolj grozovita dejanja, takšna kot smo jim bili priča v Bruslu in Parizu, potem moramo poskusiti že vnaprej prijeti storilce. In zato se začne ta proces tehtanja. Preizkujejo se stanovanja, preizkujejo se njihovi prenosniki in druge naprave za prenos eh, elektronskih podatkov. No, če osebe prej niso bile prijete, se pojavljajo težave. Naprimer, v Italiji jim je uspelo preprečiti kar nekaj napadov, ki potem niso bili predstavljeni javnosti in mislim, da je bilo dobro, da smo imeli to predstavitev doživca iz Italije. Srečali se bomo tudi s predstavniki drugih držav, zato da bomo res ustrezno obveščeni poročevalci v senci so zelo intenzivno delali in delajo z menoj in pri direktivi o terorizmu lahko pokažemo, da smo složni in da lahko potencijalne storilce ali tiste, ki se pripravljajo na teroristična dejanja, pomagamo odkriti in jim preprečiti, da bi to storili. Cilj je, da jih ustavimo še preden umre 100 ali 130 ljudi, kajti drugače bo spodkopano zaupanje v politične institucije, pa tudi v varnostne sile, pa tudi v pravosodje. Ljudje se ne bodo počutili varne. Zelo hudo je, ko ljudje izgubijo družinske člane ali so družinski člani poškodovani. Lepo je, da so vsi tako odločni glede pravic žrtev, to je vsem zelo pomembno, še posebej zato, da bodo žrtve dobile pravno pomoč in pravno spremljanje in da zato ne plačajo. Tudi v Bruslju in v Parizu smo bili priča temu, da so ljudje, ki so prizadeti, pogosto pač ljudje, ki ne poznajo pravnih postopkov, čeprav seveda potrebujejo pravno pomoč. Izgubili so naprimer družinskega člana ali pa imajo težko poškodovanega družinskega člana v bolnišnici. V naslednjih treh ali štirih tednih bomo poskusili zadeve urediti, 24. ali 30. bomo glasovali. Nizozemsko predsedstvo je pripravljeno na to, da bi junija imeli skupaj trialog, da bi poskusili med komisijo, nizozemskim predsedstvom in parlamentom priti do dogovora, zato da bi poslali dober signal in da bi julija lahko glasovali. Pogajanja pa bi morala biti končana torej še junija. To je usmeritev, ki smo si jo zastavili in upam, da bodo kolegice in kolegi lahko to sprejeli. Hvala. Eh, Hvala, gospa Kinici. Hvala, predsedujoča. Želim se zahvaliti kolegici Holmajer za delo, ki ga je opravila doslej in tudi za um, Eh, iz, izbora eh, metode, delovne metode. Torej, eh, ti strokovnjaki prihajajo iz različnih držav, iz različnih kontekstov, iz različnih poklicev in nam zagotavljajo pomembne elemente za poglabljanje in razumevanje in to je za nas zelo pomembno. Danes smo poklicani namreč, da da izpolnimo, dopolnimo neko besedilo, ki naj zagotovi tistim, ki se vsak dan na terenu spopadajo in poskušajo zajeziti ta način, eh, torej ta, te zločine, ki jih imenujejo turizem, da razpolagajo z učinkovitimi instrumenti. Eh, z veseljem sem ugotovila, da je Monika spomnila na prispevek, ki ga je zagotovil javni tožilec Pjačent. Eh, to je bilo gotovo pomembno, ampak eh, hkrati nas je tudi opozoril na določene eh, dvome o tem, kateri naj bodo najprimernejši ukrepi za zapolnjevanje določenih vrzeli, ki nažalost večkrat onemogočajo boj proti hudim vrstam kriminala. Kolegica Holmaje je opozorila tudi na to, da se spopadamo z drugačno vrsto terorizma, eh, tak, takega, kot smo ga poznali eh, v preteklosti v nekaterih naših državah, kot je naprimer Italija. Prej smo spoznali, poznali domači terorizem, zdaj pa poznamo terorizem, ki sicer prihaja e, pač iz naše notranjosti, gre za ljudi, ki živijo v naših državah, ki imajo evropsko, eh, evropski dokument, ampak se pojavlja potem ta terorizem za popolnoma naravno novimi oblikami in eh, na zelo hud način, zaskrbljujoč način. Zato je naše delo zelo eh, občutljivo in eh, naša odgovornost je zelo velika. Poklicani smo, da najdemo ravnotežje med varovanjem pridobljenih pravic, kot je naprimer svoboda do gibanja in nujnimi varnostnimi ukrepi za naše državljane. Torej pravica do svobode in do življenja, to eh, sta dobrini, ki sta na isti ravni enako pomembni. In eh, torej zato bi morali vse to upoštevati pri oblikovanju tega besedila, pri čemer bo treba iskati ravnoteže med različnimi potrebami. Prav gotovo je bilo tudi, uh, smo bili tudi opozorjeni na to, da ko je bil sprejet okvirni sklep o boju proti terorizmu, parlament ni imel istih pristojnosti kot danes, ker to jim te pristojnosti nam je priznala nova pogodba in zato danes mi imamo res zelo veliko odgovornost z ozirom na ta pojav terorizma, ki se pojavlja, tako kot smo tudi eh, že ugotovili poleg nas. Eh, tudi blizu našega parlamenta z metodami, ki so res eh, dramatične. In zato eh, mislim, da res moramo delati tako, da pozorno proučimo različne vidike in vrste eh, kaznivih dejanj, eh, ki jih eh, želimo eh, potem tudi prizadeti, ki se jih želimo lotiti. In eh, gotovo predlogi sprememb eh, političnih skupin, tudi moja skupina je vložila predloge, so izpostavili eh, v zvezi z določenimi točkami, da eh, se včasih zelo razhajamo. Jaz pa mislim, da tam, kjer je mogoče, zato so glasili, soglašam z odločitvijo naše poročevalke, da je primerno, da gremo v smer iskanja kompromisnih predlogov in potem, da se poglobimo v tiste teme, pri katerih beležimo velika razhajanja, ki pa so teme, ki so zelo zapletene. Pripričana sem, da izvajanje mednarodnih obveznosti je stvar, ki uh, se ji ne moramo izogniti, to, ker pridive dodatni protokol. Ja, dodatni protokol k eh, konvenciji Sveta Evrope je minimum, izpod katerega ne moramo iti, ampak mislim, da eh, vse izbire morajo biti pretehtane in tukaj mislim konkretno, zdaj se ne spuščam v podrobnosti, samo nekaj primerov, tukaj mislim na temo potovanj potovanj za teroristične namene, eh, kar a, pos, ima različne vidike, imamo torej mednarodne ukrepe, ki so bili sprejeti za to, da omejimo ta pretok tujih borcev, ki so bili namenjeni v Sirijo. Zdaj imamo drugačen povaj, imamo primer eh, teh povratnikov, imamo primer teroristov, ki eh, se premikajo po, uroki, eh, po Evropi za to, da novačijo in organizirajo atentate oziroma da se podajo v drugo državo, da se izognemo, izognejo prijetju. Mislim, da bi morali oceniti pozorno različne različne eh, oblike eh, v povezavi z posameznimi načini obnašanja teh eh, ljudi, ampak potem imamo še nek drug vidik, v zvezi s čimer soglašam s tem, kar je povedala kolegica in to, kar je bilo že večkrat izpostavljeno. Mislim, da vsi tako mislimo to, kar je izpostavil ta javni težilec Pjačenti. Eh, dejstva iz Pariza in Bruslja nažalost so eh, dokaz vsega tega, ker to eh, so dejanja, ki so bila storjena nažalost strani ljudi, ki so, no, torej subjektov, ki so bili že znani pravosodju. Tako kot si pravilno povdarila kolegica, kolega Pjačentini je opozoril, da v Italiji je pristopil so zaključili zelo zanimive preiskave, zelo uspešne preiskave, bodi se kar zdiva organizirani kriminal in tudi terorizem, ker so obveščevalne službe dobro delovale in so zbrali informacije, ki so bile preliminarne narave z oziroma na preiskave, potem te informacije niso bile potem eh, dane v javnost v, na, na, na sojenju, ampak so bile, te informacije so bile bistvenega pomena za izvedbo preiskav. Torej, mimo pač potem konkretne formulacije in mimo vseh pripravljenih pripomb, ki jih bomo dali v zvezi s temo potovanj, s temo internetnega novačanja in vemo, o tem je tudi govoril gospod Pjačenti, o, o določenih oblikah samo novačanja in samo eh, vežbanja, urjenja. Torej, mimo vsega tega, mislim, da je treba vsekakor spodbuditi predvsem dobro sodelovanje med obveščevalnimi službami, med policijami in med pravosodnimi organi. Ker mislim, da a, a, eh, pri, pravočasno korisna izmenjava informacij je predpostavka, temeljna predpostavka, brez katerega dober zakon, kot je tisti, ki si nadejam ga bomo oblikovali, ne bo prinesla do željenih rezultatov. Torej, po svoji strani bom prav gotovo vedno izkazovala pripravljenost, da sodelujemo, zato da poskusimo doseči dobro ravnoteže med različnimi potrebami in različnimi pravicami in da pripravimo besedilo, ki naj res zagotovi najbolj učinkovit učinkovite instrumente za boj proti terorizmu, v, eh, ki se pojavlja v res dramatičnih oblikah. Hvala, gospod Depre. Izvolite. Eh, Hvala, predsedujoča. Nadomeščam gospoda Gezeka. Ježeka ki je eh, zadržan. Bom prebral besedilo gospodo, gospoda Gežeka, eh, s katerim soglašam, pa čeprav vem, da določene smernice, usmeritve so še vedno predmet žgočih razprav znotraj eh, naše skupine, ampak jaz delim eh, poglede kolege in torej zato ga tukaj zastopam. Eh, torej, namen besedila je to, da bi prišli do neke skupne osnove v zvezi z eh, kaznivim svojimi dejanji in torej, da bi eh, senso strikto eh, poštevali določena dejanja, kot, eh, ki je teroristični zločin. To torej je neka, neka, neka dejavnost, ki je pripravljalna za potem storitev zloč, terorističnega zločina. To predstavlja torej pripravljalno dejanje, ki potem omogoča udeležbo pri terorističnem dejanju. In eh, v besedilu eh, je to imenovano kot kršitve povezane z terorističnimi dejavnosti. Gospod Gežek misli, da mi ne posvečamo vsi enake, enakega pomena, enake teže tem eh, dejanjem. Po njegovem mnenju spodbujanje, hujskanje k terorizmu, potem urjenje za teroristične dejavnosti, za uporabo orožja, za teroristične namene, organizacija potovanj z namena, da se pridružimo teroristični skupini za potem storitev um, na terorističnega napada. To so pripravljalna dejanja, uh, ki jih mora pravosodje ustrezno obravnavati. Torej, ne moremo torej podpreti predloge sprememb, ki stremijo za tem, da se določene izmed teh dejanj črtajo iz seznama kaznjivih dejanj. Drugič. 15. člen je druga bistvena točka za mm, mojega kolego in zame. Uh, torej, Ni potrebno, je zapisano v besedilu, da se eh, kaznivo dejanje opravi, ni da je povezano z konkretnim dejanjem. Pomanka, to pomankanje povezave je ključnega pomena, če želimo omogočiti um, organom pregona, da so učinkoviti. Torej, če ugotovimo, da se nekdo uri eh, v teroristični organizaciji, to ne pomeni, da ima čisto vsega začetka nekega, v načrtu nekega terorističnega napada ampak to nalogo bo dobil nakadno in torej dokazati oblastem, da dejansko ta subjekt namerava storiti tako kaznivo dejanje e, in jim nalagati, torej to breme se mi zdi absolutno neprimerno, zato ne bomo mogli podpreti predlogo spremem, ki gredo v to smer. Gospa predsedujoče, gospa poročevalka, jaz bi ustrajal tudi na številnih drugih amandmajih, ki smo jih uložili in ki vsi zadevajo izboljšanje. Yeah informiranja in sistematično izmenjavo informacij med državama in članicami, ker menimo, da države članice morajo sistematično opozarjati v podatkovnih zbirkah vse osebe, ki so osumljene ali ki so bile obsojene v zvezi z členi 3, 4 do 14 eh, iz te direktive, torej pripravljalne dejavnosti. In torej države članice morajo imeti tudi obveznost, da opozorijo Europola v zvezi z vsemi osebami, ki so osumljene osumljene ali obsojene ene, eh, enega izmed dejanj iz členov 3 do 14 direktive. Tudi gospa predsedujoča, mi zahtevamo, da države članice. In eh, v zvezi s tem smo imeli priložnost, da tudi določen izrazimo svojo frustracijo. Torej, države članice morajo izmenjevati vse eh, podatke podatke o po letalskih potnikih, ki zadevajo osumljanje oziroma obsojanje osebe zaradi vsaj ene izmed eh, kaznjivih dejanj, ki so opredeljeni v členih od 3 do 14 v tej direktivi. Direktiva PNR, ki smo jo sprejeli, omogoča državam članicam, da odločijo o tem, ali naj posredujo te podatke ali ne. Ker gre pa za, po našem mnenju za nekaj temeljnega in ker direktive ima kot cilj ravno to, da harmoniziramo eh, metode za boj proti pripravljalnim dejanjem, terorističnih dejanj, ustrajamo na tem, da je bistvenega pomena, da države članice sporočijo drugim državam članicam podatke letalskih potnih, ki so povezani z, eh, z osebami, ki so osumljene eh, storitve kaznivega, takega kaznivega dejanja. In, eh, torej, Eh, torej formulacija, ki smo jo eh, oblikovali, sicer povzroča določene težave nekaterim službam eh, v tem odboru, ampak mislim, da se bomo lahko o tem pogovorili. Vsaka država članica mora sprejeti tudi ustrezne ukrepe za to, to, da določi svoje pristojnosti v zvezi z zločini iz tretjega člena, ko gre za osebo, ki je prisotna na svojemu zemlju. Ponavadi lahko preganjamo na svojemu zemlju nekoga, ki ima vaše državljanstvo ampak, ali drug, ki ima drugo državljanstvo, ampak ki stori kaznivo dejanje na vašem ozemlju. In torej, če na vašem ozemlju imamo nekoga, ki pride iz tretje države in ki je storil kaznivo dejanje v tisti tretji državi, ki pa morda ehm, tisto kaznivo dejanje ne vemo zagotovo, če je bilo storjeno ali pa ne in tisto tretja država pač izvaja določene preizkave. Ehm, mi bi želeli, če pa vemo, da je ta že storil neko teroristično dejanje, potem bi želeli možnost, da se pogovorimo o možnosti, da ehm, izvedemo pregona take osebe, če je ta oseba storila teroristično dejanje in čeprav a, ta zločin ni bil storjen na ozemlju tiste države in tista oseba ni, držal, ni državljan tiste države. Hvala. Hvala, gospa Ferrara. Hvala, spregovorim v imenu kolegice Adžeja, ki je zadržana nekje drugje. Bom prebrala to, kar je kolegica napisala. Ancora la relatrice per il buon... Zahvaljujem se poročevalki za opravljeno delo, za prizadevanja kolegov, ki so pripravili predloge sprememb za izboljšanje besedila. Eh, komisije visoko število manjmajo dokazuje, da je tema občutljiva in pomembna in eh, torej mi bomo podprli določena manjmaja, katerih namen je to, da se boljše opredelijo primeri zločina, ki so vključeni v zakonodajnem predlogu in eh, prav gotovo, ker kriminalizacija določenih obnašanj kot potovanja oziroma podpora terorizmu, tudi to mora temeljiti na spoštovanju temeljnih načel um, pravnih ustrojev in torej na objektivnih dejstvih, ki jih lahko dejansko dokažemo s stvarnimi elementi. Potem nasprotujemo tistim, eh, tistim predlogom, ki omejujo svobodo izražanja recimo na spletu in, na, in v družbenih um, medijih. Uh, Um, torej, seveda vemo, da je to lahko instrument za izmenjavo informacij med teroristi, da to lahko spodbudi radikalizacija in zato zahtevamo, da um, ehm, vsaka represivni ukrep na spletu spremlja tudi neodvisen nadzor pravosodnih organov v zvezi z delovanjem izvršnih oblasti. Potem si bomo prizadevali za to, da pomembni aspekti, kot je preprečevanje terorističnih dejanj in radikalizacije, da so ustrezni ustrezno, da je to ustrezno vključeno v direktivo preprečevanja Eh, mora eh, spremljati represivne ukrepe. Brez tega boj proti terorizmu eh, je že od samega začetka neuspešen. Drugi temeljni vidik zadeva izmenjavo informacij, potrebo po krepitvi in tudi obvezni naravi sodelovanje med policijo in pravosodnimi organi v državah članicah. Tako kot drugi kolegi iz drugih političnih skupin mislimo, da direktiva mora nujno vključiti sklic na to sodelovanje sodelovanje in na zavezujočo naravo tega sodelovanja. Želim tudi vključiti v besedilo sklic na eh, možnost pač, uh, um, pač umika iz uh, teroristične uh, skupine. Uh, v Italiji imamo več izkušenj v zvezi s tem, imamo lik sodelavcev pravosodja, torej tistih, ki so v preteklosti pripadali zločinskim združbam in moramo torej izkoristiti ta lik za to, da lahko razgradimo teroristične mreže in da zagotovimo sodstvu te kriminalce, da preprečimo nova grozljiva odkriva dejanje na evropskem ozemlju. Hvala. Hvala, gospod Spinel. Hvala, gospod Frara, gospod Spinel. Grazie, predsednik. Io vorrei richiamare l'attenzione. Hvala, predsedujoča. Naj eh, pritegnem pozornost poročevalk na um, uh, nemško sodno prakso, ki se mi zdi izredno zanimiva uh, v zvezi z uh, zakonom za boj proti terorizmu pred, preko Bundeskriminala, torej preko Zvezdnega urada kriminalistične policije. Uh, si predstavljam, da kolegica Holmaja dobro pozna to sodno prakso tukaj mislim na sodbo z 20. aprila eh, sodišča, kjer je zapisano, da, zakon, da je zakon v dobri miri neustaven, eh, predvsem so neustavni nadzor in prisluškovanje, telefonsko prisluškovanje in ukrepi, ki pa nesorazmirno eh, udirajo v zasebno življenje državljana. Jaz mislim, da iz nacionalnih sodišč dobimo dobre nauke, tudi mi, evropski zakonodajalci, torej nauki, ki jih je treba upoštevati. Opozarjam obveščam vas, da že dvakrat nemško sodišče je eh, izpodbijalo eh, zakonodajo, o, smo se, o kateri smo se potem pogovarjali tudi v Evropi. Tukaj mislim na evropski eh, nalog za prijetje, naprimer. In um, zakaj je to dobro na no, OKK, če je naša direktiva? je presplošna v zvezi z pravno državo, preveč, eh, se preveč usiljuje v zasebnost, potem obstaja nevarnost, da eh, nacionalno sodišče bi se lahko sklicevalo na načelo ustrezne sorazmernosti naše zakonodaje. Hvala. Gospod Gomes. Ja, res je, to je direktiva, kjer je treba priti skupaj, to je zelo pomembno. Mislim, da lahko to konvergenco dosežemo in vesela sem, da gremo v to smer. Pokazati. The intent to commit the crime of pokazati moramo, da se razlikujemo od teroristov. Zato je pri definiciji kaznjivega dejanja res pomembno, da smo previdni in natančni. Povedati želim naslednje. Res je, ključno orodje za boj proti terorizmu je interoperabilnost med zbirkami podatkov, sodelovati morajo policijske sile in pravosodni organi, seveda pa moramo zagotoviti ustrezno izmenjavo podatkov med obveščevalnimi agencijami. Pa tudi podatki, ki jih imajo na voljo obveščevalne agencije in podatki, ki jih imajo na voljo policijski organi, morajo biti interoperabilni. Na nacionalni ravni to pogosto ne deluje. Zato mislim, da mora Evropska unija tukaj poseči in zadeve urediti. Trenutna zmeda se ne sme nadaljevati. In še eno ključne vprašanje je, preveriti moramo to, kar nam govorijo strokovnjaki, da obstaja povezava med organiziranim kriminalom, majhnim organiziranim kriminalom in kriminalom ljudmi, ki se jih navači za terorizem. V poročilu Dati je bilo to navedeno. Namreč naši zapori niso centri za rehabilitacijo, ampak so centri za radikalizacijo. To se ne sme nadaljevati. Prav tako moramo govoriti o problemu, ki je naslednji večina žrtv terorizma so muslimani v državah zunaj EU, ampak tisti, ki so napadli nas, niso tuji borci, to so naši borci. Beseda tuji borci je zavajojoča, gre za naše borce, imamo problem v EU, ne gre za to, da bi ljudje prišli iz zunaj Evropske unije, ne, to so naši državljani in so pogosto rezultat slabih politik integracije, slabih in neumnih gospodarskih politik, nismo spodbujali vključevanja in to seveda vodi do vseh vrst problemov. In zaradi tega ima tisti, ki navačijo toliko lažje delo. Zato upam, da bomo v tej direktivi lahko popravili tudi nekaj kar je bilo slabo rešeno v okviru PNR-ja. Mislim, da PNR ne bo univerzalno orodje za rešitev vsega problema. Gre za orodje, ki je lahko koristno, ampak je slabo zasnovano. Zato, ker naše vlade niso dovolile, da bi imeli enoten sistem za čarterske lete in zasebne leti sploh niso vključeni. Torej, Če vemo, da financiranje terorizma lahko povežemo z različnimi kaznivimi dejanji, je potem čisto preprosto, da kriminalec pač zlahka nabere dovolj denarja, da si najame zasebno letalo za kaznive dejavnosti. To se mi zdi res nespremljivo. Kako je mogoče, da imamo takšno vrzel v direktivi PNR? Hvala. Gospa Intvert. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dve kratke pripombe imam. Prvič, resne pomisleke imam o tej zamisli kriminalizacije potovanja v tujino za namene terorizma. Kriminaliziraš lahko dejanje. Kriminaliziranje namenov pa je po mojem začetek spolske strmine. Gospa Homajer ima prav, da je treba to vedno dokazati. Kako bo človek dokazal namen? Problem je naslednji. In tukaj se pojavljajo praktične težave. Veliko mladih potuje, naprimer, v Sirijo, Irak in tako naprej. To so mladi, ki so dojemljivi za različne vrste sporočil. Veliko jih potuje tja in tam ugotovijo, da so naredili napako in se vrnejo. Če jih bomo kriminalizirali takoj, potem jih v bistvu izgubimo. Ne moremo jim pomagati, da bi se vrnili na pravo pot. In kako je rekla Ana Gomeš, če jih pošljemo v zapor, se pojavlja tveganje, da bodo iz zapora prišli pravi teroristi. Bolje bi bilo, če bi jih nekako integrirali. Veliko je ljudi, ki sodelujejo v programih, da bi to storili ne v vseh primerjih, ampak v nekaterih primerjih smo vseeno lahko uspešni in mislim, da bi s tem izgubili to priložnost. Gre za načelne in praktične ugovore. Torej. Drugi komentar je bolj splošne narave in to sem storila tudi prvič, ko smo imeli razpravo v zvezi s tem predlogom. Zdaj ne izvajamo zakonodaje za kratki rok. Ne, to bi morala biti zakonodaja na dolgi rok. In borimo se proti eni vrsti terorizma pri tej zakonodaji. Naprimer, desničarske ekstremistične skupine v naših državah lahko z avtobusom potujejo iz enega mesta v drugo mesto z namenom izvajanja terorističnih napadov. Ampak terorizem zdaj vedno bolj velja samo za eno specifično skupino ljudi. Obstajajo tudi druge skupine, ki so nasilne in niso islamisti, naprimer, poskušajo napadati demokratični sistem in tako naprej, ampak ne imenujemo jih teroristi. Po mojem mnenju pa imajo enake cilje kot teroristi, vendar to pač počno v eni državi. Če pripravljamo zakonodajo, potem moramo poskrbeti, da bomo zakonodajo usmerili splošno, ne pa proti islamskim skrajnežem, kajti to bo nekoč zastarelo, potem se bomo pač spopadali z neko drugo skupino, ki nam bo predstavljala tveganje in zato mislim, da moramo paziti na kakovost zakonodaje. Gospa Bakazao Tundua. Hvala lepa, sem Španka in eh, mi že desetletja poznamo to kulturo atentatov in pa fanatizma torej eh, tako strani regionalnih terorističnih organizacij kot drugih. Kar se tiče teh eh, potovanj, torej eh, jasno je, da je, mora obstajati sum, na to mora obstajati preiskava, torej tako zadeve stojijo, ehm, ampak z vidika dodatnih vidikov, torej ko govorimo o potovanjih, če upoštevamo, da se potovanje izvede in da se za tega potnika lahko dokaže, da je član takšne organizacije ali da ima takšen namen, torej da ni nek freelancer ali neka mlada oseba, ki se je sama radikalizirala in ki se pač odloči sama opraviti eh, takšno pot. Torej, eh, pomembno je, da se ločuje med tem, ali gre za neko organizirano pot eh, ali ne. Torej, če bi lahko imeli ta dva vidika, potem bi lahko bolje ocenili, za kakšno pot gre. Eh, torej v Španiji obstaja tudi um, kaznivo dejanje, torej sodelovanje s teroristično organizacijo oziroma članstvo v uh, teroristični organizaciji. To ni, tako, um, to ni na isti ravni kot umor ali uh, sodelovanje pri umoru, seveda, ampak uh, gleda se na škodo, ki jo utrpi uh, družba zaradi uh, takšnih dejavnosti. Uh, Ampak mislim, da se preveč osredotočamo na ta potovanja, na te poti. E, treba je ugotoviti, da so ta dejstva del neke verige, ki vodijo v e, neka e, dejanja. Ampak to je pomembno za kakršnokoli policijsko preiskavo. Hvala, gospod Foss. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Tudi sam želim nekaj poudariti. To, kar je zdaj pred nami, še posebej v luči nedavnih napadov, ni nekaj, kar bi se pojavilo kar tako. Izhajati moramo iz tega, da bo to zdaj trajna grožnja v našem življenju. In boja proti teroristom, religioznim fanatikom ali kakorkoli jih že imenujemo, ne bomo dobili, če bomo polovičarski. Vsako polovičarstvo v bistvu spodkopava našo svobodno družbo. To spodkopava naše temeljne vrednote in temeljne pravice. Zato bi morali biti zelo strogi in vlagati moramo v osebje, v tehniko in v znanje, zato da ne bomo izpustili možnosti, ki bi jih lahko imeli. In zato obstajajo različne ravni, kjer lahko posežemo. Seveda lahko smo preventivni proti radikalizaciji. To si želijo vsi in to si vsi tudi želimo, zato da lahko preprečimo, kar je preprečiti mogoče. Vendar upoštevati je treba možnosti, pri katerih vemo, da bi posamezniki lahko izvajali teroristična dejanja. Zato potrebujemo možnosti nadzora, zato da bo lahko sodišče ugotovilo, ali je te ljudi potem treba kaznovati. Velika težava je naslednja. Kako izfiltrirati tiste, ki jih še ne poznamo in kako ugotoviti, kaj se dogaja, če še ne poznamo podrobnosti. Zato pa potrebujemo podrobnosti, da bomo zagotovili varnost svojih ljudi in to danes teče predvsem preko podatkov. Ne gre za to, da bomo imeli en instrument, ki nam bo zagotovil vse podatke, ampak je treba podatke zbirati iz različnih virov. Zato imamo PNR, SWIFT, TFTP in tako naprej. Vedno smo zahtevali to, da ne bomo samo na osnovi enega vira podatkov prišli do rezultata, ampak da bomo vedno potrebovali povezavo med različnimi viri podatkov. Zato je smiselno razmišljati v več ravneh in zato mislim, da gremo v pravo smer, če rečemo, da je mogoče po zadnjem napadu ugotoviti, da izmenjava podatkov med ustreznimi zbirkami podatkov ne teče, Na začetku smo menili, da je tako najbolje, zdaj pa je treba ugotoviti, da to ni več ustrezno, zato ker potrebujemo več informacij. Ana Gomeš je to že omenila, potrebujemo interoperabilnost teh zbirk podatkov, prav tako pa moramo ob tem razmisliti še, kako bi lahko varnostne organe usposobili da bodo imeli dostop do teh zbirk podatkov. Lahko se prepiramo o tem, ali bi to moralo biti organov vsake države članici, ali naj bodo to policijski organi, organi pregona ali kakorkoli že. Vendar na koncu mora biti odločitev ta, da potrebujemo dostop in tudi noskrižne povezave. Zato je smiselno, da bi ta direktiva vključevala vse oblike terorizma, zato ker se pač želimo tudi boriti proti vsem oblikam terorizma terorizma. Ugotoviti moramo, kdo želi kaj storiti, ugotoviti moramo, kdo je v stiku s temi ljudmi. Na koncu pa potrebujemo tudi dokaze za to, da v skladu s pravno državo pridemo do obsodbe. Zato potrebujemo te rezultate in ta dognanja bomo izvlekli ali dobili iz podatkov. Zdaj nismo več v času poštnih koči, ampak je tako, da so ljudje in teroristi zelo mobilni, da so povezani in potem ne smemo preprečevati organom pregona, da pridejo do teh podatkov. Mislim, da moramo biti bolj strogi, zato da bomo na koncu lahko ohranili svoje vrednote in svoje pravice. Hvala. Hvala lepa, gospa Sipel. Hvala lepa. Bom nadaljevala v nemščini. Preseneča me, kako zlahka se govori o tem, da obstajajo različne zbirke podatkov in da bi jih morali povezati na horizontalni in vertikalni ravni in da bi vsak imel upoglede obstajajo pravni razlogi, zakaj ne more nekdo, ki delati na področju migracij, gledati v policijske kartoteke in obratno. Podatke je treba tudi analizirati. Nihče si, oziroma ne more si kar vsak nekaj začeti s temi podatki. In tretjič, upozorjam na naslednje. Če nekdo sumi, da se je nekdo radikaliziral, da ima stike z radikalizirano sceno in tako naprej, potem je treba reagirati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 Bo kluczem jest prewencja, nie tylko reagowanie na to, co już... Hvala. Ne smemo se odzvati samo na to, kar se je že zgodilo. Če želimo imeti preprečevanje, potrebujemo tudi širšo definicijo kaznjivih dejanj, zato da bomo dejansko dobili tudi obtožbe. Govoril sem z številnimi strahonjaki v svoje državi na Polskem, zato ker so številni dvomili in da bo ta direktiva karkoli rešila. Zato mislim, da moramo povedati tudi, zakaj menimo, da je direktiva zastavljena tako, kot je. Zato, ker jaz mislim, da bodo organi pregona lahko potem ukrepali, zato da bi se borili proti teroristom in potencijalnim teroristom. Potem pa še vprašanje izmenjave informacij v Evropski uniji žal ni želja potem, da bi si izmenjavali informacije. Ampak, če bomo to naredili obvezojoče, potem bo to vse skupaj bolj učinkovito. Lepo poprosim tudi, da si zapomnite, da smo lani dosegli dogovor o svežnju o varstvu podatkov in eno od teh direktiv jasno navajam osnovo, na kateri bodo policisti imeli dostop do določenih vrst podatkov. Smo torej zaščiteni, skrbijo nas temeljne pravice, ampak po drugi strani moramo zahtevati obvezujočo izmenjavo podatkov. Hvala. Tack för ordförande. Ja, vi pratar om rätten till... Hvala. Tukaj se pogovarjamo o pravici do svobode, jaz ne občutim več te pravice do svobode, ker se ne počutim več varna ne v svoji državi, niti nikjer drugje v Evropi. Pet tisoč tujih borcev v mm, Evropski uniji. Torej, tuji borci, ja, sveda, ampak to so evropski državljani, to so osebe z evropskim državljanstvom. Upam, da če so se podali eh, nekam, eh, da storijo teroristično dejanje in da ubijajo in posiljujejo, jih je treba potem tudi ustrezno kaznovati in prijeti. To pomeni varnost in moramo se zabraniti tudi pred tistimi, ki se želijo vrniti iz Sirije. Moramo imeti neke meje in nadzor na mejah. Vidimo, da se ti ljudje premikajo iz ene države v drugo, ampak eh, boljša varnost je potrebna. Začetek je PNR, ampak potrebujemo imamo več sodelovanja pri preiskavah, eh, izmenjava informacij. Eh, vemo, da imamo že dovolj teh ljudi pri nas, dovolj. Monika, izvolite. Hvala lepa najprej vsem kolegom in kolegicam za prispevke in za veliko zanimanje, ki so ga izkazali. Že dejstvo, da ste ste posegli eh, v razpravo, kaže na zanimanje, Eh, in zauzetost kolegov za to temo in eh, to je zelo pomembno. Naj eh, odgovorim na Sofi Intveld, ki je govorila o potovanjih. Imamo primer tega italijanskega toživca, ki je govoril o nekem mladem moškem, ki je bil aretiran in bil je aretiran prvi zato, ker njegova potovanja so bila sumljiva, ker je mm, se kako pripadal salafitski skupini. In potem, ker je obstajal ta sum, da bi lahko bil bil, eh, ta, eh, da, da ta moški bi lahko bil potencijalni terorist oziroma je se je udeleževal teh dejanj, je bil potem uh, aretiran. V trenutku aretacije pa se še ni vedelo, ali je res bil a, zelo nevarna oseba. Potem pa tekom preiskav je bilo ugotovljeno, da je eh, svojim eh, dvem otrokom, starim eh, dve in štiri leta, jim je dajal, ker jim je kazal vsak dan posnetke o obglavljenih in jim je torej prav možgane in te majhne otroke že re, re, radikaliziral, torej jih je prepričeval prek interneta in tega ne bi mogli videti od zunaj. direktorja eh, nameraval je pripraviti hud napad eh, v Milano, ampak tudi tega ne bi videli od zunaj. To se je izkazalo s pomočjo preiskav in uh, jasno, da tega moškega niso aretirali za, samo zato, ker je potoval, ker ni prepovedano potovati, ampak obstajal je sum in, po, in, in s pomočjo te aretacije eh, smo, uh, smo rešili toliko človeških življenj. Uh, to, kar je povedal Aksel in to, kar je povedala tudi Katerina. Uh, pomeni, da si ne želimo s, iti sem pa tja in uh, aretirati ljudi, kar tako jih dati v zapor. Ne, seveda, da je treba vse oceniti, je treba pretehtati dokaze, dokazna sredstva in uh, je treba ugotoviti, ali je potrebno izvesti določeno preiskavo. Potem sodnik mora oceniti, katera dejanja so lahko lahko uh, uh, kazniva in tako dalje. V vseh državah obstajajo ti instrumenti. Če se nekdo nahaja na začetku neke nevarne poti, ga ne pošljejo nujno takoj v zapor, lahko se odločimo za program za rehabilitacijo. Jaz nisem proti rehabilitaciji, absolutno ne. Soglašam s tem, kar je povedala včeraj gospa Konings, da je treba predvideti možnost za mlade, ki potencialno. So so uh, zašli na stran pot, da jih deradikaliziramo s temi programi. In uh, tako na najboljši način izkoristimo vse priložnosti, ampak sodniki in uh, potem uh, policijski organi morajo imeti možnost, da upravljajo svoje preiskave. Te uh, oblasti morajo imeti te možnosti. Si ne moramo predstavljati, da bi drugače lahko uh, učinkovito delovali. In torej uh, smo imeli tega severnoafričana, star 29 let, ki je bil popolnoma radikaliziran, čeprav to ni bilo tako zelo očitno, ni storil nobenega kaznevega dejanja predtem. In torej oblasti, organi morajo imeti ta manevrski prostor, jaz zaupam v naše sodnike, v naše toživce, oni si prizadevajo maksimalno pri svojem delu. Želimo ohraniti svobodo potovanja, ampak če nekdo potuje v teroristične namene in se tam usposablja za terorista. Ali torej sam poučuje druge teroriste ali je sam poučevan v namene terorizma, potem moramo imeti možnost, da se odzovemo in da preprečimo, da bi prišlo do tega, gre za Sisyfovo delo. Težko je to delo, ne želim tega imeti zlahka. Jasno moram tudi povedati, da sem prepričana, da Aksel ni mislil, da bi kar vsi imeli dostop do teh podatkov. To ni namen. Namen je, tako kot so dejali Aksel, Ana in gospod Boni, ta, da si moramo izmeniti relevantne podatke in države morajo biti pripravljene na to, da si bodo te podatke tudi obvezojoče izmenjevale. Žerar je nekaj povedal, s čimer se strinjam in tudi Sofi se strinjam, narediti moramo korak naprej. Združeni narodi so sprejeli katalog in prav gotovo ne zlahka. To je sklep Združeni narodov. Ustavno sodišče v Nemčiji je zahtevalo, da bi imeli bolj jasno porazdelitev in bolj jasne naloge. Niso rekli, da je zadeva proti nemški ustavi, ampak so preprosto rekli, da mora biti zadeva bolje opredeljena. Sem prebrala to sodbo, zato vem, kaj tam piše. Torej, počasi gremo naprej, vidim pa tudi, da včasih določena ustavna sodišča zaradi te grožnje bolj dopuščajo stvari, ki bi jih pred šestimi ali sedmimi leti še zavrnile. To je bilo, naprimer, v primeru ustavnega sodišča. Niso rekli, da je to proti ustavi, To bi morda storili prej, ampak zaradi novega tveganja so zdaj sprejeli morda drugačno odeležitev. Ne smemo delati drug proti drugemu, ampak moramo delati z istim namenom, namreč, da preprečimo najhujša kazniva dejanja. Počasi bomo šli naprej, postopoma bomo napredovali, ne smemo pa izrekati nezaupnice kar vsem tuživcem poprek potrebujemo celotno paleto ukrepov, od deradikalizacije do integracije, do vseživljenjskega zapora. Pač uporabiti je treba rešitev, ki je primerna. Teroristična omrežja zdaj zahtevajo več pozornosti in več dela kot pred 20 leti. Še nekaj, če se nisem vedela, italijanski tožilec nam je povedal, da že od začetka leta 2000 opazujejo ta razvoj dogodkov. Gre za odločitev, da bi priprave tudi vključili v to. Gre za desetletni proces. Meni to ni bilo znano, to sem včeraj izvedela na novo in hvaležna sem za to in hvala mu za to, da je bil pripravljen govoriti z nami, kolegice in kolege, opozarjam da bi bilo dobro, če bi v odboru kdaj gostili kakšnega toživca, zato da bi nam predstavil realnost dela in da bi nam predstavil, kako skrbno delajo v teh organih, zato da ščitijo naše pravice in po drugi strani seveda ujamejo kršitelje. Morda bi bilo dobro, če bi našli skupno pot naprej, lepo bi bilo, če bi nam uspelo da se izkažemo kot parlament, ki je složen. Hvala. Uh, Glasovanje na odboru Libe bo potekalo 24. maja. Zahvaljujemo se vam za vse prispevke k tej točki na dnevnem redu. Zdaj pa gremo na vprašanje uvedbe mehanizma Evropske unije za demokracijo na čelo pravne države in temeljne pravice. torej po pripravljalnem delu, kot tudi eh, javne predstavitve, predstavitve študij. Zdaj pa ob koncu eh, je na vrsti še osnutek eh, poročila in zato bi prosila poročevalko gospo Intfeld, da predstavi eh, to eh, zakonodajo na lastno pobudo. To osnutek na lastno pobudo. Hvala lepa, predsedujoča. Mislim, da je primerno, da ta odbor, prosim, če želite zapustiti dvorano, to storite tiho, ker mi nadaljujemo z delom. Sicer imamo tudi zamudo, zato bi vas prosila res, da dovolite, da date možnost poročevalki, da nadaljuje in da nadaljujemo sejo, tako kot je treba. Eh, prosim, zapustite dvorano tiho. Zvolite, poročevalka. Hvala, predsedujoča. Mislim, da je primerno, da se ta odbor pogovoriti do tem, kako bomo ponovno okrepili in uveljavili naše same vrednote, glede na to, da veliko krat govorimo o tem, da želimo braniti te vrednote pred napadi od zunaj. Uh, Torej, eh, poznate postopek, imeli smo prvi krog eh, z delovnim dokumentom, ki so ga predstavili vsi poročevalci v senci in um, gospod Šepfrin kot pripravljalec mnenja iz Afka. Potem smo imeli zelo, sem imela zelo zapleteno delo, ko sem morala združiti vse to v, eno, v en sam predlog. In uh, potem pa je se izkazalo kar enostavno, kaj ti lahko mislimo, da tudi drugi člen je eden izmed najpomembnejših členov v pogodbi, ampak izkazalo se je, da nimamo prave pravne podlage za to, da to konkretno izvajamo. Zato sem uh, si ogledala vse različne delovne dokumente, uporabila sem uh, široko paleto uh, strokovnih študij in poročil, vključno tudi s študijami, ki jih je naročil odbor Libe in eh, pre, torej, eh, besedilo, ki ga je pripravila agencija Fraj in nekatere druge študije. Želim povdariti, da imamo nekaj eh, ključnih vodilnih načel, ki sem se jih držala, ko sem pripravila poročilo. Prvo načelo je to, da je to poročilo samo prvi predlog in kolikor a, me zadeva, je to samo izhodišče nekega procesa. Se pravi, da to ni zaključek nekega procesa in da ne bomo več ničesa spreminjali, je to bolj podlaga za razpravo. Torej, drugo pomembno vodilno načelo je bilo to, da ne glede na mehanizem, o katerem se bomo odločili, mora biti neutralno, objektivno in mora veljati enako za vse države članice, tako da bo proces depolitiziran. Potem nočemo na novo izumljati tople vode in torej ta mehanizem mora temeljiti in mora združevati tudi obstoječe instrumente v čim večji meri, tako da ne bo prišlo do podvajanja. In eh, res imamo že okvir za pravno državo v komisiji, imamo dialog za pravno državo v svetu, imamo celo vrsto drugih instrumentov, ki jih bi želeli čim bolj združiti in povezati. Povedala sem, gre eh, za proces, ne, za, ne gre za enkratno odločitev. Eh, in eh, za določanje enkratno določenih standardov, eh, tema, v kolikšni miri evropski, evropske vrednote se izvajajo. To je vključujoči proces, po mojem mnenju, in tudi, če bomo sklenili, da sprememo določen mehanizem, ga bomo lahko še dalje širili, spreminjali, prilagajali v naslednjih letih. Tudi zato, ker če bodo določene temeljne vrednote ostale nespremenjene, način, kako bomo na nje gledali, se bo spreminjalo skozi skozi leta, torej to ni statična odločitev. Drugo pomembno načelo je to, da si želim mehanizma, ki ga ne spodbojijo samo določeni incidenti na poti, eh, recimo ne, ne zato, da bomo vedno odločali bomo ali ne bomo uporabljali člen 7 ali druge sankcije v primeru drugih držav članic, kajti to bi samo privedlo do pač nekega eh, soočanja med eno in drugo članico Evropske unije in to ni posebno pozitivno, potrebujo mehanizem, ki naj vključuje redno spremljanje vseh držav članic in institucij Evropske unije. In to mora biti proces, ki naj spodbuja kulturo demokracije, pravne države in temeljnih pravic in eh, ki naj preprečuje kršitve teh vrednot in ki naj torej a, a, nekako pomeni neko, neko pozitivni a, a, eh, virtuozni krok. Torej. A, In eh, al, potem vse bo temeljilo tudi na dokazih. Uh, torej, to so torej, uh, splošna vodilna načela, ki smo jih uh, upoštevali. Jaz uh, sem tudi zasledovala pravo pravno podlago za ta mehanizem in uh, ugotovila sem, da nimamo ene same pravne podlage, ki bi zagotavljala vse opcije, vse možnosti. Zato sem se odločila za instrumente in medinstitucionalnega tega sporazuma, kar seveda ni idealno, ampak je pragmatično rešito. In jaz sem potem pripravila nek osnutek medinstitucionalnega sporazuma, ki je v prilogi k poročilu in ki vključuje naslednje elemente. Torej, najprej to, kar jaz imenujem DRF točkovnico, to je torej za demokracijo, načelo pravne države in temeljne pravice, potem poročila po posameznih državah in pa delovanje neodvisnosti neodvisnih strokovnjakov. Potem, potem tudi razprava med parlamenti in nacionalnimi parlamenti o demokraciji na čelu pravne države in temeljnih pravicah, vključno tudi z uporabo pač korektivnih ukrepov iz člena 7 in potem zadnja, zadnji instrument, politični cikl znotraj tudi samih evropskih institucij, kar seveda moramo ne samo gledati na države članice, ampak tudi kako mi delujemo in ali mi izpolnjujemo standarde, ki smo jih zastavili. In torej, uh, Eh, pravzaprav eh, ugotovimo, da eh, mi uporabljamo vse instrumente, ki že obstajajo na tak način. Imamo zelo široko paleto instrumentov od točkovnice za mm, pač pravosodje, potem poročila o korupciji, potem pluralizem medijev. Torej vse to spremljamo in potem tudi druge instrumente zunaj Evropske unije in vse to je treba združiti v neko skupno preglednico uh, za, uh, za celotno Evropsko unijo s priporočili po posameznih državah. In ta preglednica, ta točkavnica bo osnova za neko letno razpravo v Evropskem parlamentu skupaj z nacionalnimi parlamenti v komisiji in um, na svetu, uh, kar naj potem ob koncu uporabimo. Uh, v nekem pristopu po korakih, ki naj, če bo potrebno, privede tudi do aktiviranja določbe iz sedmega člena. Torej, še nekaj končnih pripomb. Eh, torej, ključ za vse to je na vse zadnje zaupanje in zato sem izbrala nek pristop, za katerega upam, da temelji na soglasju, raje kot da pripravim samo neko besedilo in potem, da se eh, šele potem eh, soočamo okrog predlogu spremembe in poskušamo pridobiti neko 50 odstotno večino. Ne, mi bi želeli imeti nekaj, kar bi priključilo, naj bi pritegnilo čim večje število državljanov, čim večjo eh, paleto političnih skupin in zaradi tega si prizadevam, da se postavim v stik z nacionalnimi parlamenti, svet, eh, komisijo, zato da eh, ustvarim čim širše soglasje in mislim, da je to morda najpomembnejši element pri tem poročilu. In potem še ob koncu obstaja že osnutek mnenja strani AFK in predlogi sprememb, ki jih bom poskusila v čim širši meri ugotoviti vključiti uh, v to besedilo, kolikor mene zadeva, Eh, seveda dobimo veliko uh, informacij od eh, veliko deležnikov, ljudi, ki so zainteresirani. Jaz bom tudi vložila svoje predloge sprememb na podlagi tega inputa. Organizirala sem tudi vrsto neformalnih uh, kosil. Uh, doslej smo imeli dve taki priložnosti. Uh, ne gre za zelo uh, široke dogodke, ampak smo vključili pravosodje, nevladne organizacije. Uh, za, torej, uh, sindikate, predstavnike delodajalcev, poklicne organizacije in eh, predstavnike novinarjev, naprimer. Rok za eh, predloge spremembe bo 13. maj in mislim, da bomo imeli prvo eh, razpravo 21. maja, mislim, če se ne motim. Torej, z veseljem pričakujem zdaj vaše pripombe. Hvala lepa, gospa Metzola v imenu poročevalca v senci gospoda Hengerja torej bom nadomeščala Franka in eh, me je zaprosil, da predstavim njegove eh, stališča. Oproščam se v imen eh, vsem kolegom, ker bom morala zapustiti dvorano v par minutah, zato bom hitro prebrala. Torej, poročilo je dosledno z razpravami, ki jih je imela poročevalka z vsemi poročevalci v senci in s predstavniki Afka. Torej, vzdušje je bilo vedno zelo konstruktivno, stremi z za tem, da na podlagi eh, pogodbe o delovanju Evropske unije, da ustvarimo nek pakt za demokracijo, načelo pravne države in temeljne pravice na podlagi medinstitucionalnega sporazuma za spodbujanje sodelovanja med institucijami Evropske unije in državami članicami v okviru 17. Eh, člena pogodbe o Evropski uniji in torej ob upoštevanju tudi obsoječih eh, mehanizmov in praks. Torej, po mnenju kolege, knjige, sem 25. člen, je edina prava pravna podlaga in tista, ki lahko združuje relevantna prizadevanja vseh treh institucij na tem področju. In torej ta pristop je treba podpreti. Ta pakt bi predstavljal logiko podobno eh, semestru za gospodarsko uklajevanje, vključeval tudi oceno delovanja vseh držav članic na tem področju in cikl parlamentarnih razprav, ki vključno tudi z Evropskim parlamentom parlamentom eh, na podlagi priporočil po posameznih državah. Tako mehanizem se ne bi uporabljal samo za posamezne primire, ko, se, eh, ko pride do nekega problema, do neke težave v državi članici, ampak kot instrument za ocenjevanje vseh držav članic vsako leto, zato da se opredeli ali pride do odstopanja od določenih standardev eh, na določenih področjih. Mehanizem temelji na točkovnici na prikazu stanja teh treh elementov, kar pripravi neodvisni panel strokovnjakov in kar sprejme komisija. Torej, videti torej, da je eh, logično, da komisija ima tako vlogo, ker je varuh eh, evropskih pogodb, ampak eh, panel strokovnjakov pa to je lahko bolj problematična stvar, kako naj bo sestavljan predvsem. In eh, kljub temu pa eh, seveda eh, ni razloga, da ne bi obstajal tak panel, raz, eh, torej vprašanje ni, eh, ali naj obstaja, ampak kako naj ga sestavimo. In potem eh, še tudi uporaba sedmega člena, ki postavlja dve vprašanje, ali sedmi člen bo naenkrat postal veljaven. Res je, da dolga leta je to so, so ta člen razlagali eh, tako, da se je njegovo težo eh, dejansko pretiravalo. Res je, da v primeru kršitev država članica lahko izgubi pravico do glasovanja na svetu. In torej v uh, skupnosti, kjer uh, pravzaprav vse temelji na skupnih uh, pravilih o vodenju, potem seveda je treba tudi to upoštevati. Uh, Problematično je, da do danes država mora spoštovati celo vrstno standardov, preden vstopi v Evropsko unijo, to so kobenhavenski kriteriji, potem pa, ko je v uniji, lahko prezre te standarde brez pravih posledic. Drugo vprašanje, najslabši primer je lahko izguba glasovalne pravice. Uh, torej, eh, seveda, nek, Če se neka država slučajno odloči, naprimer za neko diktaturo, potem ali a, sankcije iz sedmega člena bodo dovolj, vprašanje je, ali je sedmi člen zadnja racijo, eh, zadnja rešitev, Eh, in torej, eh, potem ob koncu pa naj pridemo na dan s temi argumenti. Torej, pakt in mehanizem in skupni pristop do eh, standardov za vodenje, vse to mora postati realnost. Vsekakor člen 245 je videti ustrezna podlaga za sprejetje tega poročila in za sprožanje nekega medinstitucionalnega sporazuma na tem področju. Ta, uh... Uh, uh, Hvala lepa, Roberta, da ste to hitro prebrali. In uh, zdaj pa predajmo besedo uh, gospe Spinelli. Hvala, predsedujoče. Naj se zahvalim poročevalki za odlično delo, ki ga je upravila v zvezi z temo, ki je zelo zapletena in za posvetovanje, za široko posvetovanje, ki jih je izvedla številnimi nevladnimi organizacijami. Zelo sem cenila prizadevanja, da najdemo ustrezno pravno podlago, ki naj nam omogoči, da presežemo omejitve iz pogodbe in da pridemo do opredelitve nekega instrumenta, ki naj bo k malo uh, eh, operativen in ki naj ne zahteva nekakršne eh, revizije teh, eh, teh eh, pogodb. Zdi se mi tudi, da lahko podpremo določene druge zamisli, ki so v predlogu in to, da ustvarimo sklad za pravno pomoč za državljane, na, ko gre za primere kršenja temeljnih pravic in pravne države. Tako kot tudi predlog, ki ga najdemo v zvezi z a, možnostjo revizije pogodb, no, kot naprimer ukinitev 51. člena iz listine oziroma drugega člena člene kot pravne podlage za postopke zaradi kršitve, možnost za državljane, da sprožijo postopke pred Evropskim sodiščem in potem, kar zadeva pa jedro tega dela, to se pravi medinstitucionalni sporazum, bi želela podati nekaj razmišljanj. Zdi se mi, da prva, prva sekcija v dokumentu je precej pač tehtna v zvezi z točkovnico cenim tudi predlog, da bi vključili celo vrsto neodvisnih in tudi uglednih mnen, pa čeprav imam nekaj rezerv v zvezi z tem eh, zelo velikim številom strokovnjakov, ki se, ga, ki se jih predlaga. Cenim tudi poskus, da se pripravijo jasne smernice, ki naj temelijo na nedavnih premikih na področju prava v zvezi s pravno državo in da ocenjevanje strokovnjakov utemeljimo na jasnih in gotovih eh, pravnih parametrih in da zagotovimo v čim večji meri neodvisnost organa eh, za eh, evalvacijo. Želela bi omeniti določene zadržke v zvezi s tremi zadevami prvič spremljanje eh, po, eh, na podlagi točkovnice. Eh, Osrednja ulogo v zvezi z oceno tega se zaupa svetu z instrumentom letnega dialoga. Jaz ne soglašam popolnoma ideje, da se zaupa nadzor nad obnašanjem držav članic istemu organu, ki zastopa države članice. Bolje bi, bolje bi bilo, da to pravi neodvisni organ. E, enako, tudi imam nekaj dvomov v zvezi z uh, poprav, popravki oziroma rešitvami v primeru kršitev. Torej, združitev obstoječih instrumentov nedvomno omogoča, da se izognemo neki, uh, eh, neke, neki reviziji pogodb, kar bi bilo kočljivo, ampak hkrati in v bistvu eh, vse to ne spreminja status quo, uh, ki temelji uh, pravzaprav na uporabi uporabi sedmega člena, ki eh, ga zaznamuje politična diskrecijska pravica. In eh, potem drugič, analiza in spremljanje institucij Evropske unije, ko kršijo eh, pravice in pravno državo. Torej, poročilo jasno pravi, da a, obravnavani mehanizem bi moral velja, veljati tako za države članice kot za institucije. Predlog medinstitucionalnega dialoga pa, se, e, pa ustvarja nek dvojni sistem, v katerem uh, v katerem scoreboard, ta točkovnica, se ne uporablja uh, z ozirom na, drža, na institucije Evropske unije. Temu je treba dodati, da instrument medinstitucionalnega dialoga je videti kot, da je zavezujoč samo za insti, pod, institucije podpisnice, medtem ko izključuje vrsto organov in agencij, ki so zelo pomembne v Evropski uniji. Po mojem mnenju, mehanizem, ki naj bo res učinkovit za, eh, za varovanje eh, demokracije, pravne države in temeljne pravice, bi moral pokriti čim širši spektr subjektov in bi moral veljati za vse tiste, ki delujejo pod okriljem Evropske unije. Manjka torej eh, izredni sklic na institucije kot naprimer Evropski svet, centralna banka, agencije kot Frontex oziroma Europol in nekatere druge neformalni organi člani kot evroskupina, ki bi lahko prav gotovo lahko tudi oni kršili temeljne pravice. Analiza obnašanja agencij bi lahko tudi sama postala parameter za ocenjevanje eh, funkcije nadzora, eh, ki ga opravlja eh, Evropska komisija. Eh, po mojem mnenju bi bilo tudi bistvenega pomena to, da presežemo zgolj eh, fazo ocenjevanja zakonodajnega poteka in se upoštevajo vsi akti, ki v skladu z členom 243 lahko privedejo do eh, pravnih učinkov napram tretjih oseb. In še tretja točka, socialna pravica. Torej, točkovnica vključ, v, v, v naš. Um, omenja um, listino o temeljnih pravicah kot uh, pač um, glavno, glavni okvir za ocenjevanje, ampak uh, pravzaprav pride do omejitev v sami listini, kajti uh, vse to pravzaprav omejuje določene socialne pravice, ki jih listina imenuje. Um, načela in torej ta načela imajo manjšo težo v primerjavi z pravimi pravcatimi pravicami. Zato bi bilo dobro, da to dopolnimo z dodatnimi parametri in da v prihodnje razmislimo o možnosti, da Evropska unija pristopi k Evropski socialni listini in torej da vključi socialno listino v to, kar se imenuje proces ki, o katerem govori poročilo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Lunaček. Uh, Hvala. Sama bom kratka, kajti Sofi Intefeld in uh, drugi poročevalci v Zenci so že spregovorili o mnenju, ki ga delim. Torej, zahvaljujem se Sofi za njen pristop. To je pristop, ki res želi predstaviti model oziroma mehanizem, ki želi doseči določeno raven dialoga in sodelovanja med EU in državami članicami in vzpostaviti ta, to vzajemno zaupanje, ki je bilo izgubljeno na več ravneh. In mehanizem, ki ga predstavljate med institucionalni sporazum, je mehanizem, ki ki eh, predvideva eh, reden pregled eh, in pa spremljanje vseh držav članic, zato da nihče ne bo imel občutka, da Bruselj nekaj diktira državam članicam. Zato si prizadevamo že dolgo časa. Kot veste, sem Avstrika in leta 2000 smo imeli sankcije proti um, torej, eh, nacionalistični vladi, eh, torej strani Bruslja. Sama sem bila takrat eh, članica parlamenta in sem bila za te sankcije. Ampak problem, ki se je pojavil takrat, je, da nismo imeli nobene strategije izhoda, torej kaj storiti, če sankcije ne bodo učinkovite. In drugič, In to je podobno s tem, kar se dogaja v nekaterih državah danes, v, na Polskem in na Mačarskem, naprimer, torej, da se je ustalila ta ideja, da Brusel nekaj usiljuje nam vsem in da ma, imamo na eni strani Brusel, na drugi strani pa nacionalne države. Pomembno je, da vse države članice m, mm, so predmet tega rednega pregleda, kajti nobena članica ni popolna. To se mi zdi inovativen model in upam, da bomo v postopku pogajanj tu v parlamentu, pa tudi z drugimi institucijami uspeli ustvariti nekaj, kar bo uh, omogočilo večje zaupanje kot uh, vlada zdaj zato da, bomo, da bomo lahko išli tudi iz te slepe ulice, ki nikoli ne presega tega člena sedem, pa še do tega ne pridemo v resnici. Torej to zelo cenim in tudi uh, moja politična skupina to močno podpira. Torej, eh, Sofiji, to, kar delate, se pravi, da vabite različne deležnike na različnih eh, ravneh, da med seboj razplavljajo, to se mi zdi zelo dobro. Tako so vsi vključeni in eh, velika večina se tako lahko tudi strinja. Ne sicer čisto vsi, ampak velika večina. Mislim, da je tudi eh, zamisel te, tega velikega odbora, strokovnega odbora, torej nekateri imajo občutek, da je ta odbor preobširen, ampak lahko o tem razpravljamo. Torej zato, da ne bo nihče eh, nikomor očital, da eh, ta. Eh, ta odbor ni eh, reprezentativen. Torej, zdi se mi, da če imamo takšen, takšen široko zastavljen odbor, da lahko to vse pokrijemo. Torej, to se mi zdi dober začetek, da vključimo čim več eh, ljudi v to delo. Torej, pa vsem podpiram strategijo, pa tudi vsebino, no nekaj manjših tehničnih eh, vidikov bomo verjetno želeli spremeniti. Uh, in osebno bi želela tudi nekaj sprememb pogodbe, ki bi nas privedle kam drugam. Ampak eh, zaenkrat eh, nisem prav optimistična. Ampak to se mi zdi dober začetek, torej eh, to je nekaj, za kar lahko pričakujemo, da se torej projekt, ki se mu bodo ljudje pridružili, ki bodo vključeni in mislim, da lahko torej začnemo tudi s tem, kar smo slišali tu iz vseh strani. Torej, kar nadaljujemo v tej smeri. Hvala. Jurek? Hvala lepa. Člen 7 je eh, zapisan tako, kot je zapisan eh, in to ni na ključe. Prav tako tudi ni na ključe, zakaj ga je tako težko uporabljati. Kajti ni bil napisan za to, da bi se ga uporabljali. Slišimo, da živimo v demokratičnih državah. In da samo situacija, ki ne povzroča nobenih dvomov v nobenih državi, lahko vodi v um, to, da postavimo pod vprašaj demokracijo v nekateri državi. Ampak ta člen ni bil zapisan za to, da bi eh, katerokoli državo postavili pod eh, stalen nadzor. Govori o vladah, o državah. Evropski svet lahko na osnovi člena sedem ukrepa. In ko smo pred nedavnim imeli razpravo o Polskem, nismo dobili nobenega odgovora glede pravne osnove, na podlagi katere bi želela Evropska komisija ukrepati. Torej, uvesti te nadzorne ukrepe za Polsko. Kaj ti zakon predvideva, da če ima Evropska komisija kakršnekoli dvome glede situacije v kateri koli državi, da mora zadevo predati Evropskemu svetu. In takšen nov mehanizem ni v skladu s pogodbami in to bi bila drugačna um, Evropska unija kot tista, kateri smo se pridružili. In mislim, da razprava o temeljnih pravicah je povsem upravičena. Lahko govorimo o temeljnih pravicah. Torej, sam imam eh, svoje ideje o eutanaziji, naprimer na nizozemskem. Po mojem mnenju je ta zakon osnovan na napačni predpostavki, da se lahko pravic, pravico do življenja nekomu odreče. Nihče ne more od nikogar zahtevati, da ga ta zaslužni in prav tako nihče ne more od države zahtevati, da mu pomagajo izgubiti življenje. In to je osnova zakonodaje na polskem in o tem lahko razpravljamo. To je moje mnenje in prav tako mi tudi ni všeč eh, način, kako eh, je bil izveden referendum o homoseksualnih parih na Irskem, naprimer. Tudi glede tega imam eh, močne dvome, torej, kajti irska zakonodaja ne predvideva možnosti za sponzoriranje referendumov iz tujine in očitno je do tega prišlo. Eh, sistem referenduma v, na Irskem je zelo razvit in oba tabora bi morala imeti enako možnost, enak dostop do medijev in tudi do tega ni prišlo. O tem lahko razpravljamo, o tem se lahko pogovarjamo, torej vsi lahko obiščete. Eh, vse države, lahko se srečate s političnimi prijatelji, ampak mehanizem eh, nadzora nad državami pa je drugačna Evropska unija. Evropska unija je bila eh, ustanovljena zato, da države članice eh, ena drugi pomagajo, da ustvarijo trg, ki je skladen z modernim svetom, potrebujemo integracijo trgov, eh, treba eh, je en drugega politično podpreti in prav tako je treba tudi ponuditi pomoč državam, ki to pomoč eh, potrebujejo, torej moramo pomagati en drugemu, ne pa nadzirati en drugega, kajti tašnih pristojnosti nimamo. Če Evropska komisija, Evropski parlament in tudi celo naš odbor tu Torej, če bi katerikoli od teh akterjev uh, imel potrebno uh, nepristranskost eh, za sprejemanje takšnih odločitev, bi bil morda tudi vključen v referendum v, uh, na Irskem. Volter je rekel, um, ne maram vaših idej, ampak pripravljen sem umreti za to, da jih lahko izrazite. Ampak to še vedno ni razlog za um, obsojanje drugih. Nismo skupnost, ki je bila ustanovljena za to, da se. Uh, Eh, promovira razvoj v drugih državah in eh, da se ugotavlja, kdo potrebuje našo pomoč oziroma da vsi eh, potrebujejo našo pomoč. Torej, ali smo skupnost, ki temelji na medsebojni pomoči ali pa ne bo Evropske unije ali pa bo Evropska unija posem drugačna. Cenim angažma in delo in energijo, ki je bila vložena v te dokumente, ampak po mojem mnenju gredo v napačno smer. Torej, to bo ali vodilo v to, da se pogodbe postavijo pod vprašanje, ali pa bo to uh, uh, usmerilo razpravo v napačno smer. In še nekaj. Ta mehanizem, ki temelji na členu 7, eh, ne more biti predmet takšnih sprememb, kot vemo. Torej, ali živimo v utopiji, ali pa. ali pa ne bomo spoštovali prava. Hvala. Osredotočil se bom na predlog, ki ga je predstavila Sofijn Feld. Ne bom podajal splošnih prispevkov glede Evropske unije. Hvala lepa za eh, to eh, poročilo, za ta osnutek, ki eh, zasluži našo podporo. Potrebujemo jasen mehanizem in tudi pakt, ki ga predlagate, je potreben za, kot, okolje, kot orodje za razvoj sodelovanja med vsemi partnerji in tudi za vzpostavitev mehanizma, ki bo temeljil na medinstitucionalnih mehanizmih in sporazumih. Torej, eh, res je, da moramo delati z vsemi institucijami in zagotoviti, da so vsi vključeni v izvajanje tega dogovora. Torej, eh, samo delovanje posameznih mehanizmov je lahko še predmet razprave, naprimer, kdo mora biti vključen v ta panel strokovnjakov, kakšnem, na kakšen način naj se ti imenujejo, kakšne so njihove pristojnosti, pa tudi kakšna bo pravna osnova za ta panel, kakšna bo uloga eh, njihovih priporočil in tako dalje. Torej, sam sem za to, da se izvede ta eh, koncept. Jasno je, da potrebujemo eh, zelo eh, jasno izbrane mm, kriterije, ki jih bodo uporabljale vse države članice na enak način in vse države članice morajo biti tudi odprte za izmenjavo mnen. Kar je za me jasno je to, da je pomembna ne samo je pomembno ne samo eh, število kvantitativnih, temveč tudi kvalitativnih eh, meril eh, in treba je določiti tudi cilje. To ni preprosto, ampak ne smemo se osredotočiti samo na številke v naši oceni. Ti mehanizmi morajo biti nekaj življenskega in moramo se tudi posvetovati z nacionalnimi parlamenti, njihov glas mora biti vključen in slišan v tej razpravi. Razumem, da nekateri menite, da razprave niso dovolj, ampak vseeno imajo te razprave tudi um, lastno vrednost in lahko imajo pomemben učinek za uh, raven uh, udeležbe v demokratičnem procesu. To je zelo pomembno, zlasti, ko govorimo o tem členu, o tem uh, poročilu. In tudi digitalna urodja lahko okrepijo uh, to udeležbo na ta način, da um, omogočijo Eh, bolj transparenten postopek, eh, širše posvetovanje z organizacijami in z eh, posamezniki. To lahko omogoča tudi crowdsourcing in pa upoštevanje mnen naših državljanov. Ne smemo pozabiti, da so naši državljani vir znanja za javne oblasti in moramo sodelovati v socialnem demokratskem dialogu. In to velja eh, ne samo za eh, združenje delojemalcev in delodajalcev, teveč tudi za eh, civilno družbo. In o tem moramo prav tako govoriti, ko govorimo o modelu tega panela. Zelo me veseli, da govorimo o tem modelu. Hvala za pripravljeno rešitev. In naj povem še to, da je treba razmisliti o vlogi člena 7. In moramo poskusiti. Um, dejansko pojasniti ta eh, člen. In ker sem Poljak, bi želel povedati, da se eh, strinjam z eh, s tem, kar je zelo mirno povedal Marek Jurek, čeprav se ne strinjam z vsebino, samo z načinom podaje. Hvala. Torej, hvala vsem kolegom za uh, njihove pripombe. Uh, Na hitro se bom odzvala na nekaj eh, pripomp. Torej, najprej bom odgovorila gospodu Jureku. Torej, rada bi odpravila dva nesporazuma. Prvič, rekli ste, da eh, člen 7 nikoli ni bil uporabljen, ni bil mišljen, da bi bil uporabljen. Ja, v praksi ni bil nikoli uporabljen, ampak je v pogodbi, če mislimo, da nima nobenega smisla, potem ga je treba črtati. Če ga ne črtamo, potem ga je treba uporabiti, sicer je neumno drugič. In to je ravno nasprotno od tega, kar ste rekli, da želimo nekoga nadzirati, kajti mehanizme, ki jih imamo sedaj, so uh, mehanizmi, ki uh, poskušajo izvajati ta nadzor. Nasprotno, mi želimo uh, dejansko javno razpravo. Vse čas govorimo o naših deljenih vrednotah, ampak nikoli ne vemo, kaj so te vrednote. Čeprav imamo neke osnove v dokumentih, ampak. Uh, Skupne vrednote so tudi posledica javne razprave, v katero so vsi vključeni, vse politične stranke in tudi javnost. Na to nekaj vprašanj eh, v zvezi s tem eh, panelom strokovnjakov, torej morala bi malce več povedati o tem. Torej, eh, to je edino, kar je res novo. Vse ostalo je nadgradnja obstoječih instrumentov. Ja, Ulrike ima prav, namenoma. Eh, predlagam tako široko zastavljen panel, kajti to eh, je instrument za ustvarjanje zaupanja. Če bodo ljudje zaupali v proces, bodo tudi rezultat lahko sprejeli. In razmišljala sem o mnogih opcijah in eh, z vsako drugo opcijo bi ljudje dobili občutek, da naprimer, če komisija lahko um, uvede sankcije in tako dalje, da to ne bi bilo sprejeto. Zato, uh, smo, zato predlagam ta panel, uh, kjer bi imeli člane, ki bi jim vsi lahko zaupali. Seveda je treba razmišljati o tem, kako se te ljudi imenuje, koga in kako in tako dalje. Torej, um, naredila sem. Um, Eh, seznam ljudi, ki bi prišli v poštev in prišla sem do številke 66, to je tudi um, letnica, ko je bila moja stranka ustanovljena. No, ampak to je predlog, eh, lahko pač vidimo, kakšne ideje se bodo še pojavile. Na to je gospa Spinelli podala še nekaj pripomp, ki so zelo umestne in strinjam se z rečenim, ampak eh, moramo, eh, smo zavezani temu, kar je v pogodbi, torej pristojnosti, ki so določene v eh, pogodbi in na to se omejuje tudi poročilo. Torej, ko ste govorili o socialnih pravicah, lahko Eh, večina v tem parlamentu meni, da ehm, socialne pravice gredo korak dlje kot temeljne pravice, ampak to sedaj ni v eh, naši pristojnosti. Bomo videli, morda se bo to spremenilo v prihodnosti. Na to, glede sedmega člena zopet, ali bo ta samodejno sprožen, kot je povedala Roberta Mecola, Ne, ne bo samodejno sprožen, zato ker to enostavno ni mogoče, to eh, ni predvideno v pogodbi. Torej sama, vse, kar želim doseči tu, je vzpostaviti mehanizem ki bo omogočal osnovo, kajti gospod Jurek je eh, povsem eh, upravičeno vprašal, kakšna je pravna osnova za takšno intervencijo. Torej, kakšna je sploh eh, osnova za takšno intervencijo? Lahko govorimo o pravni osnovi, ampak eh, prav gotovo bi potrebovali tudi več eh, dokazil, ki bi jih zbrali na bolj sistematičen način in to za vse države članice, da bi lahko primerjali in eh, potrebujemo standarde, ki jih je treba razviti in potem bomo lahko imeli eh, osnovo za eh, sprožitev sedmega člena, če se bomo pojavili v situaciji, kjer bo to potrebno. Mislim, da lahko okrepimo ta proces in kot je gospod Boni povedal, ta proces naredimo tudi bolj pregleden. Na koncu naj povem še to, da je to predlog, ki sem ga torej, oblikovala in odkar eh, sem eh, ta predlog uložila, sem eh, dobila že kar precej predlogov, ki mi bodo prav gotovo pomagali še izboljšati in obogatiti to poročilo in upam, da bo končni rezultat tak, da ga boste lahko vsi podprli. Hvala, Sofi. Hvala kolegom. Torej, zadnja točka dnevnega reda je vprašanje komisiji Žerarja de Preja in sicer v zvezi z državnimi članicami, ki Turčijo obravnavajo kot eh, varno državo. Torej, 9. Eh, februarja je bilo vprašanje posredovano, v šestih tednih bi komisija nam morala odgovoriti, do tega ni prišlo in zato imate sedaj besedo, gospod Depre. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Torej, v nekaj besedah ste pojasnili, eh, zakaj gre v tem vprašanju. Torej, eh, v komisiji sem postavil vprašanje v zvezi z številom držav članic, ki uporabljajo ali bodo uporabljajo ta koncept varne, države, varne tretje države. Kajti posledica uporabe tega koncepta za eno državo je zelo, zelo eh, konkretna za prosilce za azil. Kajti, če prav razumem, vsak eh, prosilec za azil, ki naj bi prečkal tako imenovano varno državo, ne bi v državi, ki to tretjo državo obravnava kot varno, upravičen do azila, temveč bi bil eh, vrnjen v to varno tretjo državo. Zanima me torej, eh, koliko držav članic eh, Turčijo obravnava kot varno tretjo državo. Na to sem imel še drugo vprašanje, ki ni bilo pisno, ampak vseeno ga bom postavil in sicer zanima me, zakaj nam je komisija predlagala seznam varnih tretjih držav, ki pa nima enakih Eh, posledic, kajti nanaša se samo na državljane in na patride in zakaj nam ne eh, predlaga seznama tretjih varnih držav. Hvala gospod Dupre. Gospod eh, Nilsen, ki predstavlja komisijo, ima besedo. Hvala predsedujoči. Torej najprej naj se opravičim. Uh, ker eh, je prišlo do take zamude pri eh, odgovoru na vprašanje gospoda Dupreja, torej eh, odgovor je na poti. Naj povem samo dvoje. Torej, pri uporabi tega koncepta varnih tretjih držav so države članice svobodne, torej lahko Eh, neko državo ocenijo kot varno tretjo državo v zakonu in to zavedno, eh, ali pa to obravnavamo tudi, obravnavajo tudi po posameznih primerjih. Torej, ta uzakonitev varnih tretjih držav eh, ni, um, ni potrebna. Po mojem vedenju nobena država ni Turčije v zakonu označila kot varno tretjo državo ampak eh, morda pa eh, ne gre izključiti na osnovi podatkov, s katerimi razpolagamo, da so nekatere države eh, obravnavali Turčijo kot varno tretjo državo v posameznih primerjih. Glede drugega vprašanja pa mislim, da nimam nekega spontanega odgovora. Torej, zaenkrat se nam ne zdi potrebno, da bi eh, takšen predlog eh, oblikovali v tej fazi, ampak eh, ena od določb sedanjega akija je, da bomo to proučili v prihodnjem poročilu in razmislili o tem, ali je smiselno uporabiti ta koncept varne tretje države. Gospod Depre? Torej, če bi bil odgovor tako preprost, eh, potem eh, je težko razumeti, zakaj je trajalo šest tednov, eh, da je bil odgovor oblikovan. Zanima me, če sem pravilno razumel. Torej, če želimo vrniti neko osebo v tretjo državo, potem se lahko odločimo po posameznih primerjih, ali je ta država varna ali ne, ne glede na pravno osnovo. Se bom vrnil k svojemu vprašanju. Naprimer, nobena država članica ne uporablja uh, koncepta tretje varne države. Ali ni Grčija tista, ki obravnava Turčijo kot varno tretjo državo? Če gospode predovoli. Se bom kasneje vrnil na to vprašanje, gospa predsedujoča. Izvolite. Torej, vi pravite, da je odločitev o tem, ali je eh, država varna ali ne, eh, in da se to odloča po posameznih primerjih, to je postopek eh, obravnave prošnje za azil, to nima nobene povezave z opredelitvijo neke države kot varne države to še ne pomeni, da ljudje ne morejo podati vloge za azil, ampak ne morete pa reči, da je bil nek eh, prosilec za azil zavrnjen, zato ker je prišel iz neke varne tretje države, ampak to še ni isto, kot če se neko državo eh, opredeli kot varno tretjo državo. Če se prav spomnim, je bil učinek eh, te eh, ocene neke države kot eh, varne ta, da vse prošnje za azil, da so bile zavrnjene kot neutemeljene. Torej, ali imam prav ali ne. In glede na to, kaj se dogaja, ali ne bi bilo primerno, da Grčija sprejme to definicijo za to, da počne to, kar trenutno počne. Ja, Mr. Nilsson. Gospod Nilsson. Hvala. Bom poskušal pojasniti najprej koncept. Torej, eh, individualna ocena eh, pomeni, da se vsega, Eh, vprašamo, ali je tretja država varna za osebo ali ne. To ne pomeni, da se eh, ugotavlja, ali ima oseba pravico do mednarodne zaščite ali ne, ampak da se ugotavlja, ali je ta tretja država za njo varna. Torej, eh, če ugotovite, da oseba potrebuje mednarodno pomoč in da lahko v tretji državi, naprimer v Turčiji, uh, uživa takšno mednarodno zaščito, potem se lahko uh, zavrne prošno za azil in osebo vrne v Turčijo. Torej, tu imamo uh, razliko med vsebino neke uh, prošnje za azil in pa med um, neutemeljenostjo. Torej, uh, Grčija ni nasplošno opredelila Turčije kot varne tretje države, to obravnavajo po posameznih eh, primerjih in to smo začeli sedaj uporabljati eh, torej, ta teden. In direktiva to itak zahteva. Vedno je treba za vsako osebo pročiti, če oseba lahko uživa mednarodno zaščito v tretji državi. Torej, itak, eh, tudi če bi bila Turčija, na primer, opredeljena kot tretja varna država, to še vedno ne pomeni, da ni posamezne obravnave. Eh, oprostite, ampak občutek eh, imam, da smo tu v, v fiktivnem svetu. Imamo sporazum, ki pravi, da vsi sirski državljani, ki bodo uh, prosili za azil v Grčiji, da bodo vrnjeni, da bodo uh, vrneni v Turčijo. In za vsakega sirica, ki bo poslan nazaj iz Grče, bo Grčija sprejela nekega sirskega državljana iz Turčije. Ampak tu gre za kolektivno obravnavo, ne za posamezno obravnavo. Torej, tu smo uh, v v nekem konceptu obravnave po posameznih primerjih, eh, ampak obravnava je še vedno kolektivna. Ja, to eh, drži eh, glede tega, kar pravi sporazum um, med EU in Turčijo, torej z 18. marca. Ja, torej politični dogovor je ta, ampak um, izvajanje v praksi pa mora spoštovati uporabno pravo EU in mednarodno pravo. In to so kriteriji, ki sem jih pravkar omenil in ki jih je treba preveriti v vsakem eh, posameznem primeru. Torej vsakeč je treba eh, preveriti, ali se lahko posameznika vrne v Turčjo ali ne. In eh, treba je ugotoviti, ali se takšna ocena, oziroma kakšne so posledice takšne ocene za posameznika. Hvala lepa, gospod Nilsen, hvala kolegi. Sedaj smo zaključili z dnevnim redom za danes. Hvala lepa za vaše prispevke, hvala za tolmačenje. Imamo eh, prihodni teden še dva sestanka in sicer 25. Mm, aprila eh, poseben sestanek od 3 eh, do pol sedmih in pa 28. aprila v četrtek od pol treh do šestih. Hvala lepa vsem. in uh, varno se vrnite domov.